zapisnika. Sej 30. novembra in 1. decembra, 7. decembra in 14. decembra 2015. Zapisnik je s tem potrjen, oziroma zapisniki so potrjeni. Zdaj pa bomo nadaljevali k sporočilom predsednika. Uh. Let me start with the summary of recommendations and decisions. Začenjamo z povzetkom odločitev 7. decembra 2015 in 1. januarja 2016 za seje koordinatorjev, nominacije imenovanja poročevalcev. v smeri končnega sistema DDV in boja proti goljofijam. Uh, Eh, ta uporočilo je dobil LS. Eh, poročilo o finančnih storitvah na drobno je dobil SND, eh, poročilo o uporabi za evropskega prava, poročilo 2015 dobi ALDE. Koordinatorji meti menijo, da ni treba več dalje spremljati predlogov resolucij v skladu z členom 133. Gre za predloga B1, B8, 315, 316, 381, B8, 12, 81, 94. B8, 13, 14, V8, 13, 18, 13, 29. Uh, motions, as I say, motions for resolution. Uh. Vsi ti predlogi, vse te predloge so obravnavali koordinatorji in menijo, da jih ni treba več eh, naprej spremljati, kar zadeva delegirane akte in njihovo preučitvijo. Koordinatorji menijo, da eh, je januarski slot eh, treba uporabiti delovne metode v sodelovanju z komisije in ESA za druge izvedbene ukrepe in delegirane akte. In s tem zaključujem povzetek sestanka koordinatorjev 17. januarja. Potem pa še sestanek 21. januarja. Glasovanje glede bančne unije oziroma poročilo o bančni uniji, ki bo potekalo 15. februarja 2016. Ohranili bomo eh, glasovanje marca v Štrasburu, kar zadeva poročilo o ECB. 25. januar. Koordinatorji so se dogovorili, kar zadeva delovno skupino za finančno pomoč, da bo prvi sestanek 3. februarja od 16. do 18. Frontlovnik aktivnosti finanč, delovne skupine za finančno pomoč bo potekal z povabilom predstavnikov institucij in držav članic. Splošno pravilo je, da bodo zapisniki delovne skupine v finančni pomoči javni, kadar bo to ustrezno in potrebno, kar zadeva misijo v Grčiji. Misija bo potekala 12. ali 14. 14. teden tega leta. Decision on the European Parliament. 12 ali 13 teden. Kar zadeva parlamentarni teden 2016, je bila sveta odločitev, koordinatorji so se odločili, so se dogovorili za eh, teme eh, sej med parlamentarnih odborov, eh, spremljanje bipov, bepov in eh, drugi naslov, trenutno stanje bančne unije to bosta dve temi za srečanje, medparlamentarno srečanje odbora. Povabili smo govornike iz nacionalnih parlamentov, vključno z državami pri prvi temi. Bepi, Nemčija, Nizozemska in Slovaška. Kar zadeva drugo temo, trenutno stanje Bančne unije. Smo povabili govornike z nacionalnih eh, parlamentov Francije, Italije in Nizozemske. Koordinatorji so prav tako sprejeli odločitev glede porazdelitvenega poročil. Eh, predsedstvo je dobilo poročilo o prihodnosti DDV, tudi o eh, blagovni javnih trgih. Predlog eh, direktive proti BEPOM so dobili SND, avtomatsko izmenjavo informacij, ELS in poročilo o proračunu 2017 eh, vsi oddelki, tudi to je pri, vzelo predsedstvo. Kar zadeva pregled delegiranih aktov, so koordinatorji ugotovili, da mora biti slot februarja 2016 eh, namenjen pripsom. Zaščita investitorjev nadrobno v državah članicah in poleg tega še for the March of 2016. In za marec 2016. Ah, and uh, this is and the next one on the March 2016 on the payments. In marca 2016 o direktivi o plačilnih storitvah. In MIF-u. Zdaj pa nadaljujemo s sejo koordinatorjem, ki bo tekala 25. januarja 2016 koordinatorji so ugotovili, da ni treba naprej spremljati naslednjih predlogov resolucij. Se bom prebral številke. 93 B8 0434 B8 0443 B8 0526 B8 0530 B8 0531 B8 06

8.10.44, B8.10.54, B8.10.67, B8.13.39, B8.13.66, and B8.13.77. Maybe I should have started with explanation why I Mogoče bi moral razložiti, zakaj predsedujem temu sestanku. To je zelo ni pričakovano. Noben od predsednikov tega odbora se ni mogel pridružiti eh, tem, ki smo tukaj. O 15. je gospod Gualtieri, eh, bo prišel čez eh, pol ure ali pa eno uro. Upam, da nišče nima nič proti. Okay, now we move on to point number four. Zdaj pa prehajamo na četrto točko in sicer gre za predstavitev v virtualnih valutah. Uh, uh, uh, to, uh... Pozdravljam govornike. Imamo šest govornikov, vabljenih govornikov, ki jih prisrčno pozdravljam v Evropskem parlamentu gre za odlične strokovnjake o temi, ki je seveda zelo zanimiva za vse člane odbora ECON. Strokovnjaki bodo predstavili različne vidike virtualnih valut. Govorniki bodo imeli po pet minut eh, časa za uvodne nagovore, po svojih predstavitvah bomo izvedli odprto razpravo, izmenjavo eh, mnen med eh, člani, ki bodo imeli po tri minute za postavljanje vprašanj. Potem pa bodo strunjaki v največ petih minutah odgovorili na postavljena vprašanja in potem bomo imeli še pet minut za zaključek. Preden predam besedo govornikom, predajem besedo poročevalcu um, za uh, poročilo na lasno pobudo Jakobo von Weizsäckerju za uvodne besede. Gospod von Weizsäcker, beseda je vaša. Uh, and, and thank you very much for the... Hvala lepa uh, predsedujoči in hvala tudi strokovnjakom, ki so se nam pridružili, da nas uvedejo v temo, s katero se v parlamentu bolj poglobljeno ukvarjamo prvič. na nek način je izid popolnoma negotov. Kar vemo je, da se tehnologije lahko izjemno spreminjajo, lahko črke spreminjajo v elektronska sporočila. To so hude transformacije in prav možno je, da bomo s takšno tehnologijo, ki je na voljo, na drugi strani videli velike spremembe v mm, načinu delovanja iz dneva v dan, ne samo kar zadeva plačila in finančnih transakcij, kjer imamo še vedno pravka z sorazmerno visokimi stroški transakcij, nekateri so zaspremljali, če nekdo dela v eni državi in poskuša domov eh, poslati nekaj denarja, izvaja nakazila, so lahko ti stroški za prenose predvsej visoki virtualne valute omogočajo bistveno znižanje teh stroškov, ampak tudi vsakodnevnimi nakazili je provizija še vedno visoka, in kar je še bliže našemu vsakodnevnemu življenju. Transakcijski stroški ali enostavnost eh, transakcij preko interneta je takšna, da. Zdaj radi plačujemo z vlastnimi eh, podatki kot z denarjem čaka nas torej veliko problemov, ki jih bo treba rešiti. In pojavljajo se nove družine, tehnološke družine, ki se pojavljajo v verigi blokov in nam omogoča reševanje teh problemov. Imamo celo vrsto vlagateljev, ki imajo velike upe, ki jih polagajo v te tehnologije, eh, ubijalske tehnologije, upam, da ne bodo na koncu res koga ubile. Ampak eh, ne strokovnjaki zdaj tukaj, ne mi v parlamentu, natačno vemo, kaj bi bile te objavske aplikacije. Smo pa v srečnem porožaju, da lahko. Bodo, da vemo, da bodo te spremembe zelo pomembne za zakondajalce. Vprašanje je, kako urediti to področje. Moramo se zbuditi, še zdaj ne vemo, ali bo to najpomembnejša aplikacija. Trenutno je Bitcoin ta aplikacija, ki je pred približno sedmimi leti poslušal velike spremembe. Pred sedmimi leti se je Bitcoin pojavil. Če bi imel nalogo, da ustvarim to valuto, bi jo ustvaril drugače, ampak to je tehnično vprašanje. vprašanje ki je ključno, je, ko bo prišlo do teh eh, prebojev, kako bomo pripravljeni kot eh, vlade, kot eh, zakonodajalci za takšne revolucionarne spremembe, kakšni so izzivi, kakšne so grožnje zaključil bi s tem, kar je povedala Kristin Lagarde o tej temi v Davosu pred nekaj dnevi. Rekla je, da virtualne eh, valute in njihove tehnologije pa omogočajo cenejše finančne storitve, ki so lahko močno orodje za poglabljanje finančne vključenosti v globalnem svetu. Izjiv bo, kako izkoristiti te prednosti in preprečiti nezakonito izkoriščanje, kot je pranje denarja, uh, eh, nakup ilegalnega blaga, pomanjkanje kontrole in tako naprej. Vse to je, nam, je povezano z določeno aplikacijo in sicer uporabo virtualnih eh, valut v svetu. In s tem bi predal besedo nazaj eh, predsedujočemu. Zdaj bi eh, povabil paneliste. Najprej Olivier Sell ali Sales. Ne vem, ali sem dobro to izgovoril, ki predstavlja Evropsko komisijo. Gospod Sales, beseda je vaša. Pet minut imate na voljo, prosim, da se držite odmerjenega časa. Hvala lepa, predsedujoči, dober dan vsem skupaj. Najlepša hvala odboru za organizacijo te predstavitve o zelo, zelo zanimivi temi, nisem prepričan ali bo najboljše, če govorim prvi, eh, kakorkoli že, eh, potrudil sem po najboljših eh, močeh. Mogoče bom skušal postaviti v okvir, kaj vemo in če se ne vemo o virtualnih valutah. Vsekakor gre za zelo zanimivo temo, o kateri lahko veliko prebirate, veliko slišite, veliko je razprav, ki se vodijo na to temo. Eden od izzivov je tudi, da postanemo bolj natančni in specifični glede teme, o kateri ima vsak izdelan svoje mnenje. Nekoliko bom poskušal strukturirati svoj uvodni govor glede na to, kaj vemo in česa ne vemo. Kar vemo je, da imajo virte valute določene lasnosti, zaradi katerih so specifične in zanimive. Prav gotovo se bomo na to vrnili. Nekatere od teh značilnosti so, da gre za neko demokratično glavno knjigo. Imamo veliko stopnjo transparentnosti transakcij. Eh, prihaja do hitrih eh, transakcij, ni potrebe eh, po obračunavanju in jasno imamo tudi lasništvo. Kar pomeni, da so virtualne valute dokaj uh, koristno orodje. Sam pa prihajam iz uh, oddelka za finančne storitve in plačila iz OECD in če to primerjamo z klasičnimi plačilnimi orodji, so tukaj še razlike, ki bi jih lahko omenili. Klasična naplačila so uh, cenejša, takojšnja, regulirana, in vključujejo določene pravila varstva potrošnikov, kar ne velja za virtualne valute. Gospodarstvo se s tem veliko okvarja z eh, fintechom, z finančnimi, tehnološkimi storitvami, poskušajo bolje razumeti tehnologijo, sploh tehnologijo eh, verig blokov, v kateri se bomo še vračali kar pomeni, da to je potencijal na pot razvoja novih storitev v prihodnih letih. Kar prav tako vemo, je, da virtualne valute um, pred nas postavljajo določene izzive. Najbolj očiten je naslednji, da namreč ne ščitijo potrošnika, vse ne prav, In tukaj imamo tudi tveganje za stabilnostjo platform, za spremenljivostjo eh, tečajev, menjanih tečajev in eh, tudi eh, kraj hekanja izgub. Mm, s temi temi izzivi se bomo morali soočiti. Če bi lahko veliko dlje govoril o tem, česa ne vemo ne vemo namreč, kako se bo tehnologija razvijala naprej. Deloma zato, ker se določene lasnosti še razvijajo naprej. Tehnologije in potencijalni transferi so trenutno eh, poceni, zaradi tega, ker jih sponzorirajo eh, z rudarjanjem ampak kasneje se bo pojavilo vprašanje upravljanja, eh, glede na to, kako se bo sistem razvijal naprej. Lahko se pojavijo tudi vprašanja, ko se bo proizvodnja bitcoinov zaključila. V skladu z eh, tvorci naj bi se proizvodnja zaključila pri 21 milijonih bitcoinov. Težko je predvideti, kdaj se bo to zgodilo trenutno kot eh, regulatorji poskušamo spremljati ta razvoj. Naša želja pa je, da se posvetimo specifičnim tveganjem. Po pariških napadih v mesecu novembru razmišljajo o tem, ali bi se pojavljal potreba po reguliranju virtualnih eh, valut, eh, kar se pojavljajo že pri pripravi direktive eh, proti pranju denarja. Trenutno smo v fazi proučevanja različnih možnosti v kontekstu terorističnih napadov. S tem bi zaključil, prav gotovo bomo imeli še priložnost v razpravi se vrniti na posamezne teme. Hvala lepa, naslednji je Šon Enis, ki predstavlja OECD, dela kot višji ekonomist v oddelku za konkurenčnost. Gospod Enis, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. In dober dan um, vsem skupaj. Na začetku predstavitve naj povem, da so menenja in argumenti, ki jih bom danes uh, predstavil, niso nujno uradna menenja OECD-a in njenih držav članic v nasprotju z nacionalnimi valutami. Virtualne valute niso zaščitene za jamstvom držav in tudi niso regulirane in omejene. Torej, ni mogoče preprečiti hitro vključevanje novih eh, emisij. Ampak eh, medtem, ko vedno več ljudi vključuje oziroma uporablja te valute kot hranilce vrednosti, eh, se bo eh, njihova uporaba razširila. Imamo že starejše eh, primere virtualnih valut. Njihova prednost je, kako jih je možno enostavno pretvoriti v zakonite valute preko borz in trgovin lahko bi imeli tudi druge možnosti konverzije v prihodnosti, ne vemo pa kakšne eh, bodo. Virtualne eh, valute so alternativa gotovini, drugim eh, nacionalnim valuta so manjše, kar zadeva skupni, skupno vrednost in nekoliko bolj varne od papirnega denarja v mnogih pogledih. Nekatere od teh valut pa so bile vključene v nezakonito trgovanje, nakup nezakonitega blaga ali pranje denarja. Države zato čutijo potrebo po sprejemanju pravil za mm, preprečevanje uporabe virtualnih valut kot pravih eh, valut, imajo pa lahko koristno vlogo. Njihova vrednost je v mnogih transakcijah eh, velika, sploh eh, zaradi nizkih transakcijskih stroškov. gre pa tudi za takojšno dobavo eh, valute, ki ima lahko komercialno prednost. Zato je za vlade in zakonodajalce pomembno, da omogočijo uporabo takšnih valut, po mojem mnenju, glede na volatilnost takšnih valut v prihodnosti, jih je vendarle treba nekako upoštevati. Kar pa zadeva uporabo teh valut eh, v goljofivih eh, poslih, eh, tukaj gre mogoče za anonimnost pri uporabi teh valut in neko površno anonimnost, vendar pa je gotovina bistveno bolj anonimna. In, imamo sled lastništva, ki je pri virtualnih valutah javna, kar omogoča popolno analizo vseh transakcij. Če recimo organi pregona eh, na določeni točki ugotovijo ime in naslov imetnika, potem lahko spremljajo vse njegove transakcije. Ta anonimnost eh, ni tako močna, kot eh, se argumentira. Je bistveno niža kot pri gotovini. E, težava je v tem, da se mnogi bojujo, da bi virtualne valute izpodrinile klasične valute in gotovine. Če bi se to zgodilo, potem bi to ogrozilo e, nadzorne inštitucije in njihovo funkcijo. 2014 so Blagna in Vigna napisali, da Blandel in Vignel eh, napisala, da ne morejo eh, banke ustrezno nadzorovati eh, ta promet, eh, zato bi bila eh, mogoče centralna banka prava za nadzor nad eh, trgovanjem z virtualnimi valutami. Trenutno je zaupanje virtualne valute precej majhno, kar bi se lahko spremenilo, ko se bodo te valute razvijale naprej. Kar zadeva izbor virtualnih eh, valutnih regulatorjev. Ne pravim, da se bo to zgodilo, ampak če se bo to zgodilo, imamo odprto vprašanje, kdo bi bil najboljši regulator virtualnih eh, valut, ali bi bile to centralne banke ali kdo drug. Centralne banke in finančni ministri seveda želijo ohraniti eh, kovni dobiček z izdajo denarja ki bi ga lahko izgubili. Ključni faktori, ki jih moramo upoštevati za varstvo potrošnikov, je kakšne mehanizme lahko uporabimo za izgradnjo zaupanja potrošnikov, kakšne odgovornosti imajo platforme in kakšne odgovornosti imajo uporabniki eh, platforme. Imam pa še nekaj komentarjev, ki boste našli v mojem pisnem mnenju. Hvala lepa. Najlepša hvala, naša naslednja govornica prihaja iz državnega centra za raziskave. Gospa Primavera de Filipi, dajem vam besedo, izvolite. Najlepše hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev. Naj eh, sprva izpostavim izzive in priložnosti, ki jih Bitcoin kot virtualna valuta prinaša. In potem me eh, zanimajo tudi tehnološke implikacije v smislu inovacij, zaščite eh, potrošnikov in spoštovanja zakonodaje. Eh, ta bitcoin je sistem, ki ni odvisen od centralne banke. To pomeni, da se ljudje na peer-to-peer -peer osnovi izmenjujejo denar. Kaj je uh, slaba stran. Bitcoin eh, ni v eh, nobeni regulatorni, podrejenim eh, regulatornim nadzorom. In drugič, čeprav ni takega regulatorja, ljudje lahko anonimno uporabljajo in upravljajo s to mrežo. To omogoča kriminalne dejavnosti, vključno z um, pranjem denarja in izogibanjem plačilu davkov. Eh, dobro pa je, da se lahko bitcoin uporablja za čezmejne transakcije, ki so praktično brezplačne in na ta način eh, se eh, bolje omogočajo prenosi denarja med državami. Ampak prava inovacija bitcoina ni sama valuta, ampak pra tehnologija, tako imenovani blockchain oziroma bloki, eh, gre za decentralizirano glavno knjigo, ki je transparentna in ne um, temelji na zaupanju. Nimamo centralne clearingha, centralnega clearinghausa. To je izredno pomembno. Namreč dobro je treba razumeti, kakšne priložnosti ta tehnologija prinaša. Z regulatornega vidika eh, virtualne valute omogoč, prinašajo mnoge izzive na področju obdavčevanja, zaščite potrošnikov in eh, pranja denarja. Bistveno je, kako bomo to regulirali, pri tem pa ohranili eh, prednosti za potrošnike v smislu inovacij, eh, konkurenčnosti in spoštovanja zakonodaje. V prvi vrsti gre za pomembno računovodsko inovacijo, ki lahko prinaša učinkovitost in transparentnost na mnogih finančnih področjih in različnih aplikacijah. Eh, z zmanjševanjem stroška spoštovanja zakonodaje z različnimi eh, tehnologijami, kot so večkratni podpisi in podobno, lahko bistveno izboljša eh, transparentnost eh, tradicionalnih eh, fiducionarnih inštitucij. Temu lahko rečemo tudi regulatorna tehnologija. Ena od glavnih eh, prednosti je, da se rešuje eh, problem tega, kdo nadzoruje nadzornika in to je ključni problem eh, na tem področju. Slišali ste za razpravo na, eh, v Davosu letos in Eh, združnemu kraljestvu. Eh, Ministrstvo za znanost je pred kratkim objavilo dokument na temo, kako izboljšati upravljanje in eh, regulacijo. Osnovo je, da so cilji regulacije enaki. Način njihovega doseganja pa se spremenja, gre za eh, hitrejši in potencialno boljši način, če kot. Eh, bloke uporabimo kot regulatorno tehnologijo. Eh, seveda pa je treba eh, upoštevati tudi druge stranke, ki lahko to izkoriščajo za eh, nelegalne aktivnosti. Mogoče se spomnite zadeve Silk Road. Eh, očitno potrebujemo določeno regulativo. Težava pa je v tem, da večina regulative eh, se eh, vertikalno postavlja glede na produkt. Pri tem novi tehnologiji pa je potrebna, potreben horizontalen pristop. In tako predalčkanje te tehnologije v razpravi o kriptografskih valutah prinaša nove izzive. Naj uh, zaključim z analogijo, ki se mi zdi zelo smiselna. Uh, lahko uh, vse to, uh, ta, ta tehnologijo, ki temelji na blokih, uh, primerjeno z kljunašem. Ampak uh, lahko to gledamo kot eh, blago, kot valuto, kot varnost, vendar pa to še vedno ne pokriva eh, horizontalne narave tehnologije blokov. In to je ključni koncept, ki ga moramo razumeti za to, da vzpostavimo zdrav regulaturni okvir za to novo tehnologijo. Hvala. Thank you very much and good afternoon for everybody. Sorry. Najlepše hvala. Mogoče malo zamujamo in sedaj pa uh, predstavniki igralcev na trgu, Jeremy Miller, uh, ki je svetovalec. Najlepše hvala uh, za priložnost, da uh, govorim o uh, virtualnih valutah čisto na kratko. Ukvarjam se, se z. Um, Ko svetujemo uh, fintech uh, podjetjem v Evropi, Goldman Sachsu in tudi drugim velikim korporacijam. Uh, ta trg gledamo z uh, dveh vidikov, kot uh, posebno tehnologijo in kot uh, posebna priložnost za uh, finančne storitve. Osnovna informacija, investicija okrog milijardo evrov, govorila, govoril sem z eh, tistimi, ki so investirali tudi kot 600 milijonov v tej milijardi. Imamo različne eh, preglede situacije. Eh, Bitcoin na začetku je temeljil na poskusu odpiranja bančnih računov. Večina jih je zavrnila to predlog in zato velika podjetja Bitcoin 40% eh, zaposlenih se ukvarja s poštovanjem zakonodaje. Uporabljajo učenje eh, strojev zato, da eh, spremljajo ehm, legalnost transakcij. In to je bistveno bolj Eh, pogosto, kot to počnejo v bankah. Um, ob, ob, danes uh, imamo uh, uh, celo nekatere, ki so v zaporu, ker so jih uh, odkrili, da so kradli bitcoine, torej postopki obstajajo in so precej enostavni. In potem se. Uh, preprečuje, da bi eh, se po nepotrebnem povečevala hitrost te mreže. Imamo velike finančne produkte, ki so veliko bolj regulatorni. Naprimer, imamo tako imenovani Ledger Act oziroma zakon o glavnih knjigah, ki predstavlja nek okvir vse obstoječe zakonodaje, tudi način eh, pridobivanja. Eh, kapitala oziroma zbiranja kapitala in uh, sodelovanje uh, z uh, eh, revizori. Obstajajo različni uh, načini uh, sodelovanja z regulatorji in uh, ne, potrebno je upoštevati njihova mnenja in evropske politike, ki lahko povečajo uh, učinkovito s tem reže. Nasplošno eh, se verjame, da eh, bitkom eh, deluje prehitro za regulatorje. In imamo velik razvoj v zadnjem času. Obstajajo določene eh, tehnični problemi, ki so nerešeni, kot je velikost blokov, sedaj poročajo o odzivanju 96 ur od začetnega pošiljanja. Eh, je potrebnih eh, in zaradi tega se povečuje hitrost mreže. Eh, institucionalizacija Bitcoina je nekaj, kar vodijo največja podjetja to je zelo pozitivno, ko gre za vodenje in upravljanje. Bitcoin uh, ni več skupnost hekarjev, ampak. Uh, Tukaj vodijo velika podjetja, ki na milijone dolarjev trošijo za spoštovanje zakonodaje. Um, konvergenca teh igralcev pa je naravna platforma za um, eh, nadaljni razvoj. In, uh, ker gre za globalno mrežo, moramo vključiti Kitajsko in dejansko se to že dogaja. Eh, priča smo temu, kako se ta eh, sistem med sabo povezuje brez ene same centralne organizacije. Torej, Bitcoin mreža je neka samouprava in obstoječa eh, zakonodaja se spoštuje. Ne in največja uh, podjetja v tem um, sistemu se uh, eh, zauzemajo, da bi uh, zagotovili uh, finančne storitve evropejcem po nižjih cenah in uh, z manjšo unetljivostjo. Najlepše hvala. In sedaj gospod uh, Tyre Sabri. Um, glavni uh, direktor Electronic Money Association. Hvala lepa, dame in gospodje. Naša organizacija um, je eh, tista, ki zastopa eh, ponudnike plačilnih sredstev v Evropski uniji. Ustanovili smo jo 2002. leta, ko je začela veljati direktiva o elektronskem denarju sprašujemo se, kako naj bi uh, nova plačilna sredstva lahko uspela realno gledano uh, v eh, povezavi z tehnološkimi zmožnostmi, če iščemo inovacije, če iščemo učinkovitost na trgu dve izkušnji sta tukaj zelo relevantni. V 1990 letih smo eh, bili soočeni z nedelovanjem eh, mnogih eh, produktov, ki naj bi zamenjali <clears throat> gotovino. Mondex, Visa Cash, Pluton Banksys, to so zelo mm, omejeno uspeli projekti. Leta Eh, od leta 2000 naprej pa eh, je internetna skupnost eh, prinesla nove možnosti. Plačilna sredstva niso bila več dovolj, tista, ki so bila voljo in zaradi tega so se pojavili novi ponudniki plačilnih storitev. Potem smo pa še odkrili, da z, za ponujanjem eh, plačilnih sredstev kot eh, finančnih storitev na drobno se ponavadi ne obnese. To je treba regulirati kot eh, potrošniški produkt na drobno, tako kot naprimer blago v supermarketih. Zakaj je to pomembno? Obstajata namreč dva vidika uh, zakonodaja, finančni kriminal in eh, regulacija uh, finančnih storitev. Ko gre za finančni kriminal, industrija kot celota manj ali več se strinja, da je, to, uh, da je tukaj regulacija potrebna. Če tukaj <clears throat> ne reguliramo in ne odvračamo uh, kriminalcev, da bi te proizvode uporabljali in mnoge um, ponudnike um, silimo, da. Uh, vzpostavijo dobre nadzorne sisteme, potem eh, so lahko te plačilni eh, storitve nepopularne. Naprimer, eh, e-gold je postal zelo popularen med kriminalci. Obstaja podoben produkt, mislim, da se imenuje Popunix ali nekaj podobnega, ki pravzaprav oponaša te Eh, starejše produkte in je razmeroma nov. Ampak bistvo gre za to boj proti um, pranju denarja in financiranju terorizma je nekaj, kar je zelo dobrodošlo. Eh, potem pa imamo uredbo o finančnih storitvah. Tukaj so problemi večji, nekaj je zelo zanimivega. Eh, vsi smo slišali za MPS-o, Uh, to je uh, otrok uh, mo plačil, uh, mobilnih plačil, ki se je zelo dobro obnesel v Keniji, ampak zelo težko je bilo ta sistem replicirati. Torej, vsakič, uh, ko greste v to smer, uh, vidite, da se ne obnese. Ni bilo pravzaprav nobene regulative, nobene zakodeje na začetku in pa se. In ta se je razvijala v zelo uh, v okolju, kjer je bilo malo pravil. Uh, Te so se razvila šele pozneje. Eh, regulativa ima vlo, igra vlogo, ampak mora biti občutljiva na razvoj tako trga kot poslovnega modela. Ko govorimo o trgu, eh, nov produkt eh, ni nujno zanimiv za vse v verigi. Mora pa biti torej za uporabnike in ponudnike zelo pomembno je imeti sorazmerno regulativo. Uh, pod, finančni kriminal je treba nadzorovati uh, in ne pozabiti na nedavne pariške napade. Uh, tukaj moramo biti sorazmerni. Uh, soočati se moramo uh, z uh, škodo, ki bo nastala, če bo eh, nehalo šlo predaleč. Eh, tukaj, eh, če lahko počakamo, da se razvija industrija, bomo naredili prav. Hvala lepa in sedaj. Sean Jones, ustanovitelj European Digital. Spoštovane poslanke in poslanci, najlepša eh, stvar je to, da gre za internetne eh, spremembe, eh, digitalni razvoj in digitalno valuto, ki se obnaša podobno kot blago poznate tehnologijo blockchain, tehnologijo blokov, eh, ki deluje v eh, okolju, kjer ni potrebno zaupanje. Imamo eh, enkratni vir resnice, ki ga ne moremo skorumpirati ali spremeniti v javnem sektorju, v medijih, v eh, finančni industriji, v vseh panikah eh, se tehnologija blockchain ali tehnologija distributed ledger razvija vedno bolj in tudi regulatori eh, razmišljajo o teh tehnologijah kot možnosti za razvoj. Za razliko od splošnega prepričanja pa je tukaj eh, bistvena transparentnost, to omogoča te tehnologije. In eh, zaupanje nastaja eh, z zaupanjem v odprtost kriptografije. Imamo uh, mit anonimnosti, dejansko pa gre za pseudoanonimnost. Ne, gre za uh, nekaj, kar se zdi anonimno. Uh, kripto um, kriptografske um, valute se ne uporabljajo predvsem za pranje denarja. Uh, to je popolnoma neresnično. Zato pravzaprav sploh niso dobro uh, primerne. V skladu z uh, informacijami UNCD-ja približno 1,3 uh, uh, um, trilijona. Um, Eh, ameriških dolarjev je v virtualnih eh, valutah. 7 eh, milijard v Evropi. To je dev, največja, pa uh, otehtajo za uh, 90 odstotkov vseh um, da, trgov danes. Očitno um, Eh, je to eh, bistveno eh, zanemarljivo glede na celotno pranje denarja na svetu. V skladu z poročilom Europola imamo okrog eno milijardo milijardo milijard bankov se v trenutno v obtoku. V Združenem kraljestvu Eh, so največ zbrali um, informacij in dokazov o pranju denarja. Imajo um, nacionalno oceno iz oktobra lani, ki pravi, da so uh, virtualne um, valute najnižje od eh, vseh tvež, tveganih transakcij in uh, bančne transakcije so pravzaprav 14 krat bolj tveganje. Uh, Obstajajo tudi drugi finančni inštrumenti, ki so bolj tvegani kot elektronski denar in eh, digitalne um, valute niso trenutno najbolj popularne med teroristi. Uh, seveda uh, tehnologije prinašajo uh, finančne um, dodatne uh, storitve, uh, upravljanje. Um, zavarovanje, referenčne podatke eh, in podobno. Od 40 eh, eh, globalnih bank, ki so se pred kratkim povezale, med njimi ECB, banka, centralna banka in ECB, se ukvarjajo ravno s tem, da bi izdale digitalni fiat denar. Obstaja dokument od prejšnjega tedna, nove eh, tehnologije prinašajo transformacije v globalnem gospodarstvu, vključno z eh, te, načinom izmenjave blaga in premoženja. In eh, trgovanje z virtualnimi valutami prinaša večjo hitrost učinkovitost ter večjo finančno vključenost. Uh, distributed ledger technology prinaša uh, prednosti, ki gredo veliko dlje od eh, samih eh, virtualnih eh, valut. Naj naštejem, če virtualne Eh, valute obravnavate, morate vedeti, da so še vedno v eksperimentalni fazi. Njihova vrednost je bistveno majhna glede na obstoj denarja v obtoku. In ECB eh, pravi, da ni potrebe, da bi eh, spreminjali obstoječjo zakonodajo v Evropski uniji na to temo. Če pa že je to treba omejiti na boj proti terorizmu in pranju denarja, denarja eh, za to, da se eh, osredotočimo na eh, vrata med urejenimi finančnimi sistemi in virtualnimi valutami. In ne na zadnje, treba je spodbujati razvoj teh inovativnih tehnologij v okviru Evropske digitalne agende, tako da Eh, izboljšamo eh, položaj za eh, gospodarstvo in uporabnike v Evropi. Najlepše hvala in sedaj je čas za razpravo z našimi člani odbora. Začenjam z Brianom Hayesom. Tri minute za vsakega govornika, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, Zelo pozdravljam eh, to razpravo danes in se eh, vam zahvaljujem, da ste organizirali te predstavitve in zahvaljujem se tudi strokovnjakom za njihove prispevke. Eh, tu imamo veliko znanega in veliko neznanega in zlasti slednje nas skrbi, seveda. Ampak vsi vidimo potencial, ki ga predstavlja to področje, Eh, zlasti eh, v luči eh, izjemnih napredkov od leta 2009, ko se je pojavil bitcoin, torej prva digitalna valuta. To je pač področje, kjer imamo veliko dvomov in Eh, skrbi, ampak eh, več kot 200 različnih oblik eh, virtualnih valut že poznamo. Navezal bi se na zadnje, kar je bilo rečeno in sicer na to, ta predlog, da ni nobenega razloga, da bi vsaj ta trenutek še razširili evropsko zakonodajo, ki ureja to področje. Zanima me, če je to uh, Eh, dejansko stališče. Torej, res je, da gre tu za eh, novo eh, področje, eksperimentalno področje, ki tudi predstavlja nek prelom s sedanjim sistemom. Ampak zanima me, če se resnično strinjamo glede tega, koliko zakonodaje potrebujemo. In tu me zlasti zanimajo eh, komentarji Evropske centralne banke. Torej, ko sem eh, postavil vprašanje komisiji, torej eh, novembra 2012, sem dobil naslednji odgovor. V tem kontekstu je prišlo do določenih razprav skladno z EBA e poročilom, in, v katerem je govora o uredbah eh, in pa eh, zakonodaji, ki si prizadeva zlasti za hitrejše transakcije, eh, torej kar omogočajo te virtualne valute. Razprava je še v teku. Torej, zanima me, ali je to vprašanje zakonodaje že odgovorjeno in v kolikšni meri se glede tega vsi strinjajo. Torej, ne vezujem se na to, kar je povedal zadnji govornik. In eh, mislim, da je to eksplicitno vprašanje, na katerega danes potrebujemo odgovore. Hvala, Brian. EKR, er? skupina EKR, er? ne vidim njihovega predstavnika, zato dajem besedo Petru Jacaku. Hvala, predsedojoči. Peter Ježek. Torej, kar nekaj vprašanj, ki sem jih želel postaviti, eh, eh, je bilo že obravnavanih, torej odgovore nam sem že prejel, ampak še nekaj jih ostaje in sicer, kaj eh, se zgodi z konfiskacijo oziroma z zasegom te virtualne valute v primeru, da pride do pranja denarja. Torej, nekatere, nekatera podjetja pravijo, da imajo možnost to storiti in sprašujem se, ali je to mogoče, ali je to praktično in v tem primeru, kdo bi bil v končni fazi odgovoren eh, za eh, hrambo eh, te zaplenjene valute in kaj bi se z njo zgodilo. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Miguel Viegas. Estou, enfim, a debruçar-me pela primeira vez sobre esta matéria hvala lepa. Torej, eh, prvič sem eh, si pogledal to vprašanje, ki je resnično zelo kompleksno. Torej, na osnovi podatkov, ki sem jih eh, zbral, kaže, da tu prihaja do precejšnje volatilnosti te, teh valut, torej bitcoin naprimer, eh, je eh, zelo, zelo spreminjal vrednost glede na dolar v zadnjem času in eh, torej to ni nekaj, kar bi si želeli, kajti stabilnost je tudi osnova za zaupanje v valuto. In zanima me, če lahko o tem kaj več poveste. Pa tudi, kar se tiče torej regulative. Rekli ste, da to na nek način eh, ni kompatibilno z fenomenom torej te skupnosti in notranje kohezije te skupnosti, ampak po drugi strani pa se sprašujemo, ali je regulativa potrebna in ali ne bo morda neskladna z osnovnimi lasnostmi eh, te virtualne valute torej eh, pri nadzoru eh, celotnega gospodarstva eh, je bila regulativa povsem neuspešna. Zakaj bi morali verjeti, da bo kaj drugače pri virtualnih valutah? Moli. Hvala lepa. Moli, je ne vidim. Gospod Hanemans. Ja, thank you, um, ook voor andere munten. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, kar se tiče drugih valut, evra in dolarjev, smo eh, videli, da so se zadeve precej spremenile, odkar je bil odpravljen um, zlati standard. Torej, že takrat so se ljudje zelo bali, so v tem videli grožnjo, grožnjo za centralne banke in tako dalje. In uh, tu je podobno, torej ali ste pesimistični, ali gre tu za nek navidezen problem, ali uh, je to resnična, resničen razlog za zaskrbljenost. Torej v ZDA nekateri pravijo, da je treba to tudi obdavčiti in tako dalje. Torej, kaj vi menite o tem? In ne nazadnje, kar se tiče. Uh, Eh, grožnje za varnost in pa nezakonite transakcije. Ali je to rešeno s tem, da ima vsak uporabnik svojo kodo in da to dejansko zaščiti celoten sistem? Hvala. Torej, preden nadaljujemo s CatchDI, bi morda želel poročevalec še podati nekaj pripomb. Hvala predsedujoči. Ja, veliko dobrih vprašanj ste postavili. Osredotočil bi se na bolj temeljno vprašanje. Torej, to, s čemer smo dejansko soočeni, je to, da imamo potencijalno eksponencialne tehnologije, tehnologije, ki, pri, pri katerih lahko njihova uporaba zelo hitro postane zelo pomembna, zelo obsežna. Z filozofskega vidika je torej vprašanje to, kako lahko nadzorujemo in spremljamo te tehnologije, preden postanejo te tako velike, eh, da jih ne bomo mogli več nadzorovati. Eh, istočasno pa jih ne smemo tudi zadušiti, torej pred eh, ne tako dolgo časa uh, smo imeli uh, eh, SMS-e eh, za uh, elektronska sporočila. Sedaj se je pojavil WhatsApp um, in uh, ko je WhatsApp postavil že zelo eh, velik eh, in kjer je prišlo do eh, pomembnih varnostnih težav, so se ljudje šele spomnili, da je treba te odpraviti. Ampak pomislite na to, da bi lahko prišlo do istih tih eh, težav pri eh, decentralizirani virtualni valuti, tam, kjer, ko je transakcija izvedena, potem eh, se je ne da več odpraviti, potem je nepovratna. Če bi prišlo do razkritja nezakonitih transakcij, potem nimamo nobene vladne strukture, ki bi omogočila, da bi lahko spremenili Eh, te protokole, to tehnologijo za to, da bi lahko to popravili. Torej, eh, to vas že privede do obrobja tega, kar lahko eh, torej, to vrstne uh, eh, strukture lahko izvedejo. Torej, kaj se zgodi, če uh, bo resnično prišlo do takšnih težav? Moramo se vprašati, kako lahko nadzorujemo te tehnologije in kako lahko za pomembne aplikacije decentraliziranih sistemov uh, predvidimo eh, neko mm, upravljanje, ki bi omogočilo to, da bi naredili to, kar je potrebno, če bi se to izkazalo za potrebno. In tudi, kako lahko to storimo na globalni ravni, kajti na nacionalni ravni verjetno to ne bo dovolj. Torej, eh, sam bi želel razumeti, kako se lahko soočimo s tem ogromnim izzivom in morda klasična zakonodaja ne bo dovolj. Hvala lepa. Zelo na kratko, prosim. Hvala. Mislim, da te disruptivne tehnologije torej predstavljajo izziv torej za finančne trge, eh, ampak istočasno pa to omogoča tudi eh, to, da bomo verjetno našli bolj koherentno in boljšo zakonodajo. Pred eh, nedavnim je Mario Draghi odgovoril na vprašanje v zvezi z bitcoini in sicer je, šlo, je bilo to povezano z razpravo um, o Grčiji in odgovoril je, da uh, virtualna valuta ni denar ni dejansko valuta, ampak eh, da to spremljamo in da bomo pač videli, kaj se bo zgodilo. Odgovor je bil objavljen v Financial Timesu na isti dan, kot je eh, sodišče Evropske unije objavilo svojo sodbo v kateri je bilo govora o izjemah na področju DDV-ja, torej za virtualne valute, torej kjer je uh, bilo to obravnavano kot virtualna valuta. Se pravi, imamo to. Um, to neskladno, se pravi, da eh, to eh, ni usklajeno z direktivo o DDV-ju in o finančnih storitvah. Torej, to pomeni, da je treba vključiti eh, tudi virtualne valute v tam sistem in zanima me, če imate kakšne ideje o tem. Torej, zanimivo je, da to ni povezano z valutami in v tem primeru, kako lahko mi omejimo eh, torej nevarnost, da bodo eh, trgi tisti, ki bodo določili vrednost teh valut, kajti to ni povezano z valutami, nad katerimi imamo nadzor. Torej, kaj se bo zgodilo? Kako lahko to nadzorujemo, ne da bi to omejili oziroma jih zadušili? Hvala lepa. Okay, uh, Hvala. Sedaj pa vas prosim, če se omejite na dve minuti vsak od govorcev in sledili bomo istemu vrstnemu redu. Gospod Soles, izvolite. Um, well... Hvala lepa. Torej, zelo zanimiva vprašanja ste postavili. Torej, eh, zanima me, če bi torej, lahko prisluhnili uh, zastopnikom um, uh, poslovnega sveta, torej preden bi sam odgovoril, ampak pač pojdimo po tem vrstnem redu. Torej, vprašanje gospoda Fajnzakarja je to. Torej, ne gre eh, sedaj za izziv, kako hitro eh, lahko reguliramo, temveč kako lahko spremljamo eh, to tehnologijo, ki se tako hitro razvila, razvija in te vzorce. Eh, Torej, eh, če eh, reguliramo, potem smo lahko prehitli, lahko predolgo čakamo, medtem ko glede na tehnologijo, s katero smo soočeni, bi, lahko, eh, bi nas lahko ta prehitela. To se lahko zgodi. Torej, z vidika Evropske komisije bi si zlasti prizadevali za spremljanje, želeli bi razumeti bolje, kaj se dogaja. Kot regulatori smo agnostični. In kot eh, je eh, kolega Sabrijas povedal, torej tu moramo biti eh, previdni in zlasti, kar se tiče torej nezakonitih dejavnosti, pranja denarja, kriminalnih dejavnosti izmikanja plačilu davkov in tako dalje. Torej, eh, glede tega se moramo uh, precej hitro uh, odzvati, ampak pač doslej ni prišlo na tem področju do uh, sporazuma. O tem pa je treba razpravljati tudi v kontekstu teh grozovitih napadov v Parizu. Ampak treba je regulirati bolj v smislu finančnih proizvodov in tu se nam ne mudi. Želeli bi zagotoviti to, da bo vsak potencijalni odgovor ustrezno in pravočasno sreotočen in zato je ta razprava tudi zelo zanimiva in pomembna in veseli me, eh, že, veselim se tega, kar bodo povedali drugi govorci. Hvala. Sean Ennis. Hvala, predsedujoči. Torej, imel bi nekaj skromnih eh, komentarjev, kajti težko je predvideti, kako se bodo dogodki odvili eh, v odsotnosti eh, zakonodaje. Ampak lahko si predstavljam, da čez pet let bo struktura teh trgov povsem, danes povsem nepredvidljiva. In če bomo uvedli zakonodajo, ki je predvidena specifično za sedanjo situacijo, bomo morda zamudili prihodne tendence oziroma morda bomo eh, lahko tudi zaustavili nekaj, kar je potencialno lahko zelo koristni razvoj. Torej, eh, zato moramo biti glede tega zelo skromni. Pred nedavnim smo govorili o teh eh, disruptivnih tehnologijah eh, znotraj OECD-a, torej oktobra 2015, šlo je za te tehnologije na finančnem področju in eh, to je bilo zanimivo. Prav tako smo si pogledali tudi peer-to-peer -peer lending in tu ustrezno zakonodajo. In Združeno kraljestvo je razvilo zelo posebno Eh, regulativno obravnavo peer-to-peer -peer eh, posojanja, torej, ki podpira nove industrije in ki verjetno daje tudi eh, bolj ustrezne regulativne zahteve kot že obstoječe finančne inštitucije. Torej, V Združenem kraljestvu imamo zelo sorazmerno zakonodajo in če si pogledamo, kako je ta peer-to-peer -peer lending um, poraste v Evropi, potem vidimo, da je Združeno kraljestvo tako daleč naprej v primerjavi z vsemi drugimi državi, da eh, se lahko od njih tudi eh, nekaj naučimo. In nekaj, kar so storili, je to, da so eh, sprejeli zakonodajo, ki omogoča to novo tehnologijo, ki omogoča ta peer-to-peer -peer lending in ki omogoča tudi um, različne druge uh, oblike uh, tovrstnih uh, inovacij. Primavera de Filipi, hvala lepa. Imam tri točke. Prva točka je naslednja. Pomembno je seveda, da reguliramo to tehnologijo, ampak moramo to narediti na ustrezen način. In tu bi povdarila to, da je treba paziti na to, da če reguliramo eno aplikacijo tehnologije, naprimer v tem primeru gre za bitcoin oziroma virtualne no, valute, potem ima to tudi učinek na ostale dele te verige. In to je treba upoštevati. Naprimer, pri vseh teh aplikacijah, ki temelijo na eh, tem konceptu. torej teh um, verig žetonov. Eh, torej, pri vsem tem je treba biti previden. Eh, in če reguliramo eh, virtualno valuto, to je seveda pomembno, ampak moramo vsakič pogledati tudi, kakšen bo učinek na celoten sistem. Drugo. Eh, nevarno je tudi to, eh, da bi v sedanjo zakonodajo vključili to blockchain verigo, torej če pri tem ne upoštevamo specifičnih lastnosti teh tehnologij. In tu je pomembno dvoje, torej zasebnost, če uporabimo eh, tradicionalno zakonodajo na področju pranja denarja za tehnologijo, ki je transparentna in sledljiva kot blockchain, lahko to povzroči predvsej eh, težav na področju zasebnosti, ki v centraliziranem sistemu ne eh, obstaja. In na to vprašanje prenosljivosti glede na sledljivosti tehnologije. Eh, če reguliramo sistem na ta način, eh, da vsaka transakcija, ki izhaja iz pranja denarja oziroma nezakonite dejavnosti, eh, lahko dejansko zmanjša gospodarsko prenosljivost virtualne valute. In tretje, Eh, pomembno je ne samo, da reguliramo to tehnologijo, temveč tudi, da poskušamo razumeti, kako se lahko to tehnologijo uporablja eh, kot eh, neko regulativno orodje, s katerim lahko dosežemo enake cilje kot zakonodaja. In tu bi dala nekaj primerov. Naprimer, imamo vprašanje varnosti, imamo vprašanje. Um, finančne transparentnosti eh, in pa um, eh, varstvo potrošnikov. In vse to lahko izboljšamo, torej vse te mandate lahko izboljšamo s to blockchain tehnologijo. To pomeni, da eh, tehnologija sama lahko služi kot orodje za izboljšanje tega sistema. Torej, naprimer, imamo sistem multiplih podpisov, imamo um, Mm, pregled solventnosti, naprimer, ki omogoči to, da nek eh, operater lahko eh, eh, razkrije sredstva, ki jih ima neka oseba, s tem, da ne razkrije njegove identitete. Na to lahko eh, zagotovimo tudi, eh, da se eh, eh, preverja torej, eh, tudi vse druge eh, blockchain analize, ki eh, jih je. Ki ki se razvijajo in na ta način lahko dosežemo tudi uh, določeno varstvo pred um, pranjem denarja. Torej, tehnologija je lahko zaveznik in ne sovražnik in zato mislim, da uh, vsaka uh, regulativa mora v vključevati tudi ta vidik. Torej, treba si je pogledati, eh, kdaj lahko tehnologija pri tem pomaga in samo v primeru, da tehnologija tega ne nudi, eh, bi bilo smiselno, da se to na drug način uredi. Torej, potrebujemo uh, eh, petstopenski pristop, treba je uh, trgom in operaterjem pustiti tudi nekaj časa, da uh, enostavno pogledajo, da eh, poskusijo, kako lahko uporabijo tehnologije za to, da izpolnijo svoje eh, zakonske obveznosti in v primeru, da eh, to ne bo uspešno, potem se lahko poslužimo bolj tradicionalnih um, nadzornih sistemov in šele potem uporabimo zakonodajo. Gospod Miller. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno to, da vsi razumemo, da Bitcoin eh, ni globalna mreža. Torej, tu gre za eh, mrežo približno eh, 20 eh, velikih eh, eh, podjetij z treh eh, vidikov te verige. In večina transakcij eh, s, s Bitcoinem eh, Eh, se opravlja s pomočjo teh velikih podjetij. To pomeni, da je bitcoin že institucionaliziran in institucije, ki eh, vodijo to mrežo, so najpomembnejša podjetja na tem področju. In večina eh, teh eh, proizvodov, ki se plačujejo z bitcoini, je prav tako v rokah teh podjetij oziroma teh platform. Torej, večina transakcij poteka preko teh platform. Druga točka, torej, ne vem, kaj bi pomenilo regulirati bitcoin. Torej, itak je že nezakonito, da dajemo kakršnakoli sredstva teroristom. To je itak že nezakonito, torej ne smem uh, dajati denarja teroristom, ne smem uh, kupovati drog. To je že nezakonito. Gre za to, kako lahko uh, ljudi, ki to počnejo, odkrijemo. In tu so naši največji zavezniki prav ta podjetja. Uh, Torej, kar se tiče upravljanja z bitcoinom, to je vprašanje, koliko transakcij poteka skozi to mrežo. In ta problem je praktično rešen, je bil praktično rešen eh, pred desetimi leti, ko so se, oziroma desetimi dnevi, so pravčujem, ko so se ta podjetja eh, zbrala in ko so se odločila, eh, da bodo pač to spremenila. In to v 96 urah je bil ta problem rešen. Kar se tiče zasegov, do zasegov je že prišlo torej uh, bitcoini iz uh, eh, uh, eh, svilene poti so bili že zaseženi. Torej, tu gre za to, da, se te, da se te ključi zasežejo, te ključi, ki dajo uh, dostop do bitcoinu. Kar se tiče volatilnosti, torej za leto 2015, potem vidimo, da je bil graf, kot sem ga pokazal. Uh, istočasno pa eh, vidimo, da Torej, tudi pri uh, celi uh, vrsti teh izvedenih finančnih instrumentov moramo videti, ali gre dejansko za to ali za kaj drugega. Na to povezava z valuto. Je, um, te povezave so narejene na enak način kot uh, povezave med evrom in dolarjem, se pravi, gre za izmenjave. In kak, vprašanje je, kako to nadzorujemo. Uh, in moramo razumeti te konstitutivne dele um, mreže Bitcoin in moramo razumeti, z, kakšni so odnosi med temi uh, eh, 20 podjetji na svetu. In, eh, Za večino teh podjetij že velja, da so prepričane, da upoštevajo pravila, torej ta podjetja že delajo to, kar je potrebno in so že registrirana mm, pri ustreznih regulatorjih. Se pravi, če so dejavnosti teh podjetij. Uh, Eh, skladno zakonodajo, potem ne vem, kaj si predstavljate pod eh, regulacijo tehnologije. Gospod Sabri? Hvala lepa. Torej, um, Mislim, da je tu vprašanje eh, regulative nasplošno, torej je treba razširiti EU zakonodajo ali ne. In najbolj ustrezen prispevek je bil naslednji, torej ali eh, reguliramo in če reguliramo, ali to vpliva na lasnosti tega proizvoda in ali ima to posledice, ki vodijo v njegovo manjšo učinkovitost oziroma uporabnost. Torej, to je decentralizirana valuta, ampak eh, regulativni, finančni regulativni eh, okvir, kakršnega poznamo, je centraliziran. Torej, eh, želimo tu korporativno upravljanje, ampak za nekaj, kar je decentralizirano. Torej, rešitev za ta problem je vsaj delno iskati pri tem, da se industrija Eh, da industrija pač uh, najde rešitev, ki bo ustrezna, istočasno pa, da se uh, išče rešitve tudi v tehnologiji, kot je povedala kolegica. Uh, torej, tehnologija sama lahko ponudi rešitve, ki jih sicer ne bi našli v kontekstu centraliziranih struktur. Zato mislim, da uh, Mm, je oboje potrebno. Ampak za to, da bo to možno, moramo industriji tudi pustiti dovolj časa, da um, postane na tem področju bolj zrela. Kajti, če bi sedaj to regulirali, potem bi regulirali strukturo, ki bi bila še nepopolna in zato tudi ne bi bili učinkoviti. Eh, sam bi se osredotočil na vprašanje pranja denarja. Zaključite, prosim. Torej, specifično glede pranja denarja, torej imamo vidike tega režima AML, ki bodo uh, problematični, torej v uh, uredba glede um, uh, prenosa um, skladov, naprimer prenosa fondov bo zelo problematična, kajti tu gre za pač neko fizično lokacijo. Torej, to je treba upoštevati in uh, osredotočiti se moramo na uh, izmenjavo, torej uh, v katerem trenutku uh, virtualna valuta stopi v kontakt z realno valuto. Torej, tam moramo iskati rešitve. Hvala, Sean Jones. Hvala lepa, predsedujoči če dovolite, bom, bomo zelo na hitro eh, omenili nekaj točk, ki še niso bile omenjene in eh, strinjam se s tem, kar sta povedala gospa eh, Filipi in pa gospod Miller. Kar se tiče komentarja gospoda Hejsa oziroma njegovih vprašanj, torej 200 oblik virtualnih valut, to je verjetno bliže številki 600 eh, virtualnih eh, valut in nekatere so morda eh, namenjene zelo specifičnim uporabam, ampak za vse pa bolj ali manj velja, da poskušajo izboljšati različne vidike koncepta Bitcoin. Torej, ali bo Bitcoin sedaj tisti, ki bo preživel oziroma ali bo neka nova generacija Bitcoinov, to bomo videli v prihodnosti. Vprašanje volatilnosti mislim, da je zelo preprosto. Torej, za tem uh, stoji uh, pač uh, ideja interneta v 90-ih letih, uh, torej, da gre tu za. Uh, nekaj, kjer v končni fazi gre za špekulacijo, torej kot je bilo rečeno že v mojem prispevku. Uh, Gre tu za tehnologijo, ki je še v povojih, še vedno v eksperimentalni fazi eh, in eh, s časoma bo eh, volatilnost in pa špekulacija, ki stoji za njo, tudi precej bolj omejena. Torej, ali je tu reguliranje potrebno, ali je produktivno, po mojem mnenju sedaj to ni potrebno. Obstoječa zakonodaja na področju uh, pranja denarja in sorodna zakonodaja zadostuje, če bo do te ureditve prišlo prezgodaj, potem bo to kontraproduktivno. E, ta e, zakonodaja se mora osredotočiti na posrednike, torej med e, virtualnimi in fiat valutami. Torej, ali je treba to sedaj obdavčiti? Denar ni obdavčen, dobiček je obdavčen, transakcije so obdavčene in situacija tu ni nič drugačna kot v, gotovinski, v gotovinskem gospodarstvu. Ali to predstavlja izzive? Seveda, prav tako kot jih predstavlja tudi v m, mm, gospodarstvu, ki temelji na gotovini. Uh, Na to eh, gospod Weinsacker, ki je povzroč, postavil vprašanje v zvezi s tem, ali bo morda, ta tehnologija morda eh, postala prevelika. Eh, torej, um, torej um, treba je predvideti, torej, kaj se bo lahko zgodilo in že vnaprej um, preprečiti, da bi prišlo do takšne uh, eksplozije in ne nazadne. Ste postavili vprašanje v zvezi z um, limitom, torej um, do nedavnega je bilo 2,7 transakcij na sekundo, sedaj je ta številka že bistveno višja. Um, in v specifičnih primerjih eh, bomo videli eh, različne eh, blokčene, ki bodo ali pa ne skladni z našim razumevanjem te virtualne valute. Hvala lepa. Jakob, še nekaj besed za konec. Hvala lepa, z veseljem. Uh, mislim, da je najpomembnejše pri tej izmenjavi to, da imamo veliko širšo perspektivo na to temo in mislim, da prvo sporočilo, ki iz tega izhaja, je, da v našem prvotnem poročilu eh, bi bila napaka, če bi se osredotočili samo na eno področje, naprimer na bitcoine in na izvedene instrumente. Uh, Torej, to je prvo pomembno sporočilo. Drugo sporočilo, to bo precejšen izziv. Torej, um, eh, tu smo zelo odprti, torej ne smemo zadušiti novih, uh, novega razvoja in napredka na področju tehnologij. In, uh, Eh, istočasno pa se lahko vprašamo, ali bi tu veljalo uporabiti tudi um, načelo previdnosti, ki velja na področju okolja. Torej, če nismo prepričani, je bolje, če smo previdni. Morda uh, bi morali govoriti, če že ne, o previdnostnem načelu na področju zakonodaje, vsaj na področju spremljala. Torej, sam bi. Uh, bil veliko bolj miren, če bi eh, v primeru, da bi prišlo do eksponencialne uporabe blockchainov, da bi imeli vsaj v poslovnem modelu eh, imeli nekaj, kar bi eh, regulatori in nadzorniki razumeli, preden bi to postalo preveliko. Torej, če poslovni model ni razumljiv, potem je lahko zatem. Um, nekaj nejasnega, morda zelo sofisticirana ponci schema ali kaj drugega. Torej ne bi želeli eh, tega odkriti, ko bo že prepozno in takrat tudi hiter odziv ne bo dovolj hiter. Morda je treba razmisliti o tem, kaj bi pomenilo, če bi imeli takšno previdnostno spremljanje tega, kar se dogaja na tem področju, torej na evropski ravni, verjetno bolje bi bilo, če bi to naredili na globalni ravni. Torej imamo veliko specifičnih področji, eh, ki si jih bomo pogledali še bolj podrobno. Veselim se tudi vaših pisnih prispevkov. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je to eh, bila zelo pomembna in zanimiva predstavitev. Pokazala je, da je vprašanje zelo kompleksno in naučili smo se veliko, veliko stvari smo uh, razumeli. Osebno menim, da moramo še eh, zelo dobro preučiti stvari. Po eni strani sem bil pomirjen, eh, naprimer eh, glede preglednosti, po drugi strani pa še nisem dobil odgovorov na temeljna vprašanja, ki se pojavljajo se pravi, kaj pomeni eh, koncept centralizirane valute, kako je z eh, zlatimi rudniki, kako je z vrednostjo eh, in kako je s tem, da stvari niso podprte z državnimi valutami. Eh, torej, torej, tu gre za verige blokov, gre za tehnologijo, vendar tu še vedno ostajajo številna vprašanja, kjer se moramo še potruditi, da bi stvari bolje razumeli. Vendar, eh, sedaj smo naredili pomemben prvi korak. Hvala lepa vsem govornikom. 16 marca eh, bo predstavitev poročila 29. Eh, skrajni rok za predloge sprememb razprava pa predvidoma 19. 9. aprila, 15. aprila glasovanje in potem v plenarnem zasedanju 2. maja. Eh, hvala lepa vam vsem. Sedaj seveda pričakujemo osnutek poročila poročevalca. Hvala. Dear colleagues, please. Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete na svoja mesta in sedaj pozdravljam eh, gospoda Georgiadisa, ministra za finance Republike Cipr. Eh, dobrodošli na gospodarski dialog v odboru Ekon. E, tu gre za šestorček in dvojček. Kot veste, e, se Cipru e, bliža izhod iz programa za makroekonomsko prelagajanje in radi bi slišali, kaj se je Cipr naučil iz tega, kako je finančni sektor se opomogel, pripomogel k rasti. Eh, do marca 2016 eh, je Cipr pod eh, programom in osma zadnja revizija in zadnji pregled programa je potekal novembra lani in splošna ocena. EMF e komisije je bila pozitivna mi vidimo, da se krepi gospodarska eh, eh, dejavnost, eh, beleži jo rast od leta 2015 naprej in zelo visoka stopnja posojil, ki jih ne morejo vrniti, je pač problem. Eh, seveda je za nas zelo zanimivo, da slišimo od ministra, kakšna je ocena situacije in kakšne so perspektive za ciprsko gospodarstvo. Torej besedo dajem gospodu Georgijadisu in potem bomo pa imeli našo običajno razpravo. Prosim, gospod minister, hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora, eh, hvala lepa za povabilo in za priložnost eh, za ta dialog o eh, stanju ekonomije na Cipru. Prav gotovo se vsi spominjate, kot je predsednik tudi povedal, da je eh, eh Cipr pred leti šel skozi veliko krizo in je moral zaprositi eh, za eh, pomoč Evropskega mehanizma za eh, stabilnost eh, in pred nadaljujem se vam najprej želim zahvaliti za vašo podporo v zadnjih treh težavnih letih kot uvod v ta gospodarski dialog pa bi šel nekoliko uh, bolj v preteklost. Uh, naj spomnim, da se je Cipr pridružil EU leta 2004 in uh, bili smo zelo dobri uh, pri uh, prevzemu evra nekaj let pozneje. Imeli smo visoko rast, nizko brezposelnost in človek bi lahko vprašal, uh, kaj je šlo narobe, e, kako je dinamično gospodarstvo zašlo v resne težave nekaj let po pristopu. E, menim, da smo bili preveč zadovoljni z doseženim in menili smo, da se lahko izogibamo politično težavnim, a vendarle potrebnim reformam in zaradi tega je prišlo do večjih neravnovesij e, in do težav našega gospodarstva. V prejšnjem desetletju e, smo imeli, na primer, e, če dalje več neuzdržnih posojil, zaradi tega je tudi zasebni dolg rastel, nastal je balon, ki se je razpočil in e, mnoga posojila, posojilo jemalci niso mogli e, vrniti in to se je odražalo v bilancah bank. E, potem pa je prišlo tudi do neuzdržne rasti pri eh, javni porabi, naprimer na eh, socialnem področju. Dejstvo je, da so prihodki države bili eh, na začetku zadostni, vendar ko je eh, gospodarstvo zašlo v težave, je bilo tudi eh, javnih prihodkov manj in privedlo je do deficitov, ki so rasli 2 do 6 odstotkov na leto. Torej, tu smo imeli celo vrsto neravnovesi. Največja težava je, da se težav nismo lotili pravočasno in zaradi tega je pravzaprav bilo ogroženo naše gospodarstvo. Bila je potrebna politična odločitev na ravni Evropske unije in tako eh, je naš bančni sistem dobil eh, večjo posojilo in sicer v višini 25 odstotkov BDP-ja. Eh, ne kritiziram eh, odločitve kot take, vendar eh, ko so pač v Grčiji naredili res, bi morali pravzaprav sprejeti tudi podporo za ciprske banke, kajti v tem primeru bi za nas stroške bili bistveno nižji in dejstvo je, da se je eh, do leta 2013 na Cipru dogajal pravi vihar, eh, bančni sektor je bil na robu kolapsa, eh, realno gospodarstvo je bilo v recesiji. Po letu 2009 eh, eh, tedaj smo imeli brezposelnost v višini 15 eh, odstotkov, eh, v letu 2008 smo imeli brezposelnost 2,8 odstotkov. Eh, torej, situacija je bila težavna. Naša administracija je na samem vrhu krize sklenila, da potrebujemo pomoč iz Evropskega mehanizma za stabilnost eh, in IMF-a. In sedaj po treh letih lahko rečem, da se je situacija bistveno izboljšala. Eh, konsolidirali smo javne finance, stabilizirali smo bančni sektor, omogočili smo eh, dostop do trga in ekonomija se je poslovila od recesije in prehaja v fazo rasti. Rad bi povdaril, da je to rezultat prizadevanj in žrtav naših državljanov in oni so se zelo odgovorno odzvali na krizo. Naprimer, skoraj da ni bilo uh, stavk uh, v teh težavnih letih. Ključni produktivni sektor je bil tudi zelo odporen in to je omogočilo uh, okrevanje gospodarstva. Hkrati pa smo imeli odločen program reform, konsolidacije, za katere smo se dogovorili s trojko institucij in to smo uh, v veliki meri tudi izvedli. Prvi stebr je bil povezan z bankami. Cilj je bil, da zagotovimo stabilnost in zaupanje v ta sektor. Eh, po velikih težavah eh, v zvezi z bančnimi vlogami eh, banke so sedaj manjše, pa vendar tudi bolj zdrave eh, imamo novo upravo bank, imamo nov kapital, imamo mnoge tuje eh, ulagatelje, ki eh, si delujejo pod strožim nadzorom. Nadzor kapitala je bil tudi potreben po pomoči, ki smo, eh, jih, eh, ki smo jo dobili in to, ta nadzor smo sedaj tudi umaknili in prišlo je tudi do povečanja depozitov, bančnih ulog. Eh, potem drugi stabar naših prizadevanj je bil konsolidacija javnih financ in mnogi menijo, da gre tu za eh, varčevanje, strogo varčevanje in da je to prava dilema. Vendar tej dilemi se lahko izognemo. Delno je napačna. Najhujše varčevanje je dvig eh, obdavčitve. Eh, tu varčevalne ukrepe zahteva država od gospodinstv, od gospodarstva. višanje davkov v eh, času šitkega gospodarstva samo slabša stvari. Mi smo to preizkusili v letu 2014, pa smo videli, da je to, ta ukrep neuspešen. Potem bilo je treba uravnovesiti eh, proračun eh, brez dviga. Eh, obdavčitve in to je eh, dejansko pravo varčevanje. Mi smo uravnovesili proračun v teku enega leta in sicer po letu 2013 nam je to uspelo. Proračunski deficit eh, v letu 2013 je bil 5-6 odstotkov, v letu 2014 nič cela 2 odstotka in od tedaj je negativen. Torej, zelo hitro smo dosegli fiskalne cilje, celo pred zadanim rokom in trojke nismo dali priložnosti, da nam diktira politiko. E, niso nam pač ukazali, kako doseči cilje. Nam je to uspelo brez eh, povečanja obdavčitve. Ravno nasprotno, zmanjšali smo obdavčitev in konsolidirali porabo in na ta način smo realnemu gospodarstvu omogočili okrevanje. Torej, imeli smo davčno stabilnost, zagotovili smo uh, dokapitalizacijo bank in na ta način smo lahko okrepili zaupanje eh, zasebnega sektorja in zaupanje je najpomembnejša sestavina za okrevanje gospodarstva. Eh, javna, zasebna poraba se eh, je eh, izboljševala in v nasprotju s prepričanjem, da fiskalna konsolidacija vodi v vse globljo recesijo, smo mi videli, da je realno gospodarstvo izšlo iz faze recesije in sedaj imamo rast, ki ni eh, velikanska, vendar je pa eh, zadostna v primerjavi s tem, kje smo bili pred tremi leti. Eh, spoštovani člani odbora, stabilizacija gospodarstva in dostopa do trgov, vračanje v pozitivno raste je bil cilj naše politike. Eh, sedaj končujemo pravočasno eh, program eh, Mednarodnega denarnega sklada in Evropskega mehanizma za stabilnost. Nismo uporabili vsega zneska dveh milijard od, od devetih ne bomo porabili in naj poudarim naslednje. Eh, Cipr je dokazal, da je odporno konkurenčno gospodarstvo, hkrati pa vemo, da smo lahko še boljši. Kar potrebujemo na Cipru in tudi v Evropski uniji je vzdržna eh, rast na daljši rok. Eh, To pomeni, da se moramo še naprej truditi in oblikovati konkurenčno gospodarstvo, ki se prilagaja situaciji in mi moramo zagotavljati, da ne bo neravnovesi v našem gospodarstvu. E, s tem zaključujem in pravim, da nikakor ne želim predstavljati rožnate slike, vendar kljub samo e, predstavljam zgodbo o okrevanju gospodarstva, zgodbo o e, optimizmu in perspektivah. E, veliko smo dosegli, dobili smo drugo priložnost in iz tega želimo narediti največ. To pomeni, da se bom zauzemal za spremembe, reforme, e, čeprav sedaj ne bomo več pod tem programom bomo še naprej skrbeli za uravnovešenost proračuna in eh, Cipr bo eh, zanesljiva eh, članica Evropske unije in euroobmočja in ne bo na seznamu težav Evropske unije. Mi bomo pokazali, da smo pripravljeni aktivno prispevati k dosegi doseganju skupnih eh, ciljev. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Gjados, za te zanimive uvodne besede. Sedaj je Georgios Krico za ILS. E Hvala lepa. Najprej bi rad čestitev gospodu Georgiadisu za odlično delo, ki so ga opravili on in ciperska eh, vlada za dosežke ciperskega gospodarstva. Mi smo nekako bratje in bratom se ne godi vedno enako dobro. Za nas bo pravzaprav to, kar uh, težava, da bo Cipr predčasno zapustil program. Mi bomo ostali sami v tretjem programu vsaj do avgusta 2018. Red bi zastavil nekaj vprašanj v zvezi z bančnim sektorjem. In perspektivah. Izboljšanje situacije bank, ali se bo nadaljevalo? in kaj se dogaja z uh, posojili, ki uh, jih ne vračajo. Torej, več bi im podatkov imeli o sedanji situaciji in perspektivah uh, za naprej. Nekatere banke na portugalskem in v Italiji se soočajo s težavami, tudi v Grčiji so take. Tu gre za južno evropske težave, ne rad uporabljam besedo nestabilnost. Ali menite, da bi te težave lahko vplivali na eh, ciprski bančni sistem ali pa bi eh, problemi eh, drugih gospodarstv lahko vplivali na Cipr? Potem pa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 da Grčija ne bo dolgo edina država, eh, ki bo ostala v tem programu. Eh, tudi Grčija ima dobre perspektive, ki jih pa ne izkorišča zaradi določene te gosti eh, Eh, in eh, neizkoriščanja priložnosti. Upam, da boste lahko osvobodili produktivne sile, eh, sprostili produktivne sile v Grčiji. To Grčija potrebuje. Kar pa zadeva ciprske banke, naj povem naslednje. Banke niso toliko pod vplivom regionalnega razvoja. Deloma smo se namreč tudi eh, pri preoblikovanju bančnega sistema v Cipru potrudili, da eh, bančni sistem na Cipru odrežemo od periferije. Mi smo prodali dejavnosti ciprskih bank na periferiji. To pomeni, da imamo banke, ki so osredotočene na lokalni trg. Tu gre za eh, bolj tradicionalne banke kot v preteklosti in na nje regionalno dogajanje ne vpliva toliko. Slaba posojila obstajajo, so dokaj visoka. Eh, po eni strani imamo okrevanje gospodarstva, ki pomaga eh, Eh, podjetjem eh, in zasebnikom, da vračajo posojila, po drugi strani pa eh, smo tudi že priča napredku. Prepričan sem tudi, da bomo še več videli v prihodnje. No, Zakon o slabih posojilih pa je že sprejet, to je že urejeno. Eh, hvala lepa, SND, Hugh Baje. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod minister, dobrodošli. Tudi jaz bi govoril o bančnem sistemu na Cipru in tudi drugot po Evropi. Priča ste bili propadu bank in zaradi tega imamo tudi sklad za eh, reševanje, enotni eh, sistem za eh, reševanje, torej opravljajo se stresni testi. Torej, mene zanima, kakšno je vaše mnenje, ali je ta sistem, ki smo ga vzpostavili, dober ali nezadosten. Potem sistem za zajamčene vloge ali menite, da je tudi ta eh, pristop koristil ciprskemu gospodarstvu? Ali bi bilo treba eh, pravzaprav izvajati še neke druge reforme ali pa poznate tudi take primere, kjer reforme niso bile učinkovite? Eh, potem pa imeli smo skandale, Swissleaks, Luxleaks v zvezi s tem smo imeli poročilo, eh, brali smo marsikaj po eh, časopisih in nekateri menijo, da je Cipr davčna oaza. Eh, torej, davki za podjetja so nizki, okoli 10 odstotkov. Kakšno je vaše mnenje? Ali želite tu ambiciozno reformo v Evropi, kot jo predlaga parlament? Eh, potem eh, 11 držav eh, iz Evropske unije želi imeti eh, davek na finančne transakcije. Kakšno je vaše mnenje? Eh, 34 milijard eh, evrov bi lahko dobili eh, s tem davkom in s tem bi lahko financirali eh, mnoge eh, dejavnosti. Zakaj vi ne želite sodelovati pri. Eh, uvedbi tega davka. Eh, potem pa uh, vaš, govorili ste samo o eni polovici uh, otoka. Uh, govori se o letu 2016 kot letu združitve. Uh, če pride do združitve, kakšne bodo posledice za ekonomski sistem, za bančni sistem ali boste lahko uh, uh, združili sisteme ali boste lahko še naprej uh, uveljavljali uh, evro na celotnem otoku. Hvala. Torej, pet minut imamo za vprašanja in odgovore. Um, uh, Popolnoma. Podpiram vse, kar tvori bančno unijo. Te strukture smo imeli pripravljene pravočasno. Naš lasten bančni sektor si želi izogniti najslabšim rezultatom, tako da to popolnoma podpiramo. Omeni se eno banko, banko Cipra, kar zadeva njihovo kapitalsko ustreznost, so čisto ustrezni drugič reforme, ali je treba več narediti. Seveda, na vsak način in to je moje osnovno sporočilo in nikakor ne menim, da moramo končati s prizadevanji, ko se je program zaključi. Bistveno več, če moramo narediti, je reformo javnega sektorja privatizacijo, izdajo koncesij, imamo dolg seznam, ki je bistveno bolj ambiciozen kot program trojke sam. ali je Cipr davčna oaza? Nikakor. Imamo 12,5 eh, odstotno davčno stopnja, ki velja za vse, za lokalna podjetja ali mednarodna podjetja. Nismo offshore destinacija, odkar smo se pridružili Evropski uniji pred desetimi leti. močno verjamem v nizke davke. In sprašujem se, če neka ekonomija izpolnjuje svoje cilje, če ima uravnotežen poračun brez eh, zviševanja davkov, zakaj potem gre? 12,5 odstotkov je davek na dobiček, ki obstaja tudi v drugih državah, članicah, na Irskem, v Bulgariji, naprimer. In eh, tudi druge države članice bi spodbudil, da postanejo bolj konkurenčne, eh, kar zadeva davek eh, davčne sisteme. Kar zadeva davek na finančne transakcije, ga ne podpiramo. Če bi to postal globalni davek, potem bi ga podprli, potem se mu ne bi upirali. Ampak davek Evropsko unijo samo postavlja v ta manj eh, konkurenčen položaj na globaliziranem trgu. Do tega smo zelo skeptični. In ja, naj še enkrat povdarjem, kar smo dolžni kot države članice, je izpolnjevati fiskalne cilje. Kako te cilje dosegamo? Ali povečujemo davke, ali znižujemo odhodke, to je eh, v presoji vsake posamezne države članice. Hvala lepa, gospod Rocuk.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 do, v kolikšni meri so posamezni sektori prispevali k tej gospodarski rasti in kaj počnete, da bi podprli te sektorje in kako ocenjujete vpliv nizkih cen energije in tečaja evra na ta gospodarski razvoj. In kako to vpliva na eh, uvoz blaga v primerjavi z domačo proizvodnjo. Pravite, da se je raven slabih kreditov zmanjšala, ampak je še vedno na visoki ravni. Mislim, da bi morali nekaj narediti na področju izdajanja kreditov, dajanja kreditov. Tukaj treba je treba začeti izvajati določeno zakonodajo Evropske unije. Vse to je treba še potrditi. Na kdaj lahko na to upamo, po vaši oceni, in kdaj mislite, da boste eh, dobili eh, dokončno dobro rešitev. In še zadnje vprašanje. Gospod minister, kaj mislite o harmonizaciji davčnih stopenj med državami članicami Evropske unije? šlo je za turizem, za transport, eh, poslovne storitve. To so sektori, ki so našo ekonomijo spravili iz recesije. Zelo do, eh, dobro je bilo, da mm, da na nje ni vplival javni sektor in bančna kriza. Eh, ključni faktor za ponovni razvoj je tudi energetika vso energijo namreč eh, uvažamo. In padec cen energije je vsekakor prispeval eh, k temu, da se je razvečala na skupnem notranjem trgu ne razlikuje med uvoženim blagom in lastno proizvodno. Smo odprta država in članica Evropske unije in uh, del notranjega trga, kar zadeva slaba posojila. To so ostanki krize in kar potrebujemo je čas, zato da jih eh, znižamo. Ne vem, če sem prav razumel vaše vprašanje eh, glede eh, kreditov, tajne posojil mogoče mi lahko natačno poveste, kaj ste mislili, ne vem, o čem ste natačno govorili. In tukaj je še vprašanje enega od prejšnjih članov, glede vključevanja, glede združevanja Cipra. To je ključnega pomena za našo ekonomijo. učinki bodo zelo pozitivni, ne samo na lokalni ravni, ampak tudi na regionalni ravni. Pričakujemo večje priložnosti za vlaganje, ko bo problem delitve cifra rešen. Zato si prizadevamo v tej smeri. ampak eh, tukaj v Evropskem parlamentu na vsak način moram eh, še izpostaviti, da je del zrušitve izpolnjevanje vseh eh, pravil evropskega gospodarskega upravljanja, bančnega nadzora kot dela bančne unije. To mora veljati brez kakršnih koli odstopanj in izjem za Združeno federativno republiko Cipr. Seveda so prognoze dobre, ampak če bodo od prvega dneva naprej eh, veljala ustrezna pravila. Gospod Fenhojsen, hvala lepa. Eh, hvala, minister Horhijades. Zelo Veseli smo, da bo Cipr kmalo lahko izšel iz programa prilagajanja. Mene zanima srednjeročno obdobje, kjer gre za spodbujanje gospodarske rasti in zmanjšanje javnega dolga. To so glavne prioritete za prihodnost v četrtem v poslovanju po četrtem členu v posvetovanju po četrtem členu je pričakovano, da eh, bo energetika vplivala na gospodarsko rast in izboljšajo tudi proračunsko stanje, vendar pa smo imeli v zadnjih letih eh, podatke, da se črpanje eh, plina oziroma iskanje eh, plina zapleta, kakšno je trenutno stanje in kakšne gospodarske učinke pričakujete od, od kritega plina. In mogoče, če še da nam vprašanje, ki ste ga že slišali glede združitve, ki jo pozdravljamo, kakšne vidite fiskalne korake, gospodarske korake, ki bodo potrebni za to, da bo združitev sploh možna. Hvala. No, thank you. Hvala lepa za to vprašanje kar zadeva zemljski plin, ki je bil v predkratkem odkrit v vzhodnem eh, sredozemljem in ekskluzivni ekonomski coni. To je seveda velik gospodarski potencial, koliko pa ocenjujemo nič. V finančnem mislu smo se, se tako odločili. Ko bo prišlo do prihodkov, 4-5 let, eh, bodo ti denarni tokovi zelo pomembni. Vendar pa smo se odločili, da bomo računali z ničnim prihodkom, tako da poskrbimo za to, da konsolidiramo finance in znižamo javni dolg. Ko bodo prihodki iz eh, črpanja plina prišli, bo to neka dodana vrednost, neka dodatna gospodarska rast, ne pa, da bi bili od tega odvisni. Mislim, da je bila to modra odločitev, saj to v končni fazi pomeni, da ko bo začel denar pritekati, bo naše gospodarstvo zdravo in bo lahko absorbiralo eh, te prihodke. Trenutno smo že v fazi priprave zakona, ki naj bi poskrbel za transparentno, kredibilno upravljanje teh eh, prihodkov, tako da bi zaščitili gospodarstvo pred eh, neravnovesi in pregrevanjem in uporabo za zmanjšanje dolga in za investicije v prihodne generacije. Trenutno nikakih večjih težav, to je proces, ki pač eh, traje nekaj časa. gre skozi tehnične in komercialne kanale. Imamo pa odlične regionalne oziroma odnose v regiji. Imamo regijsko mrežo za sodelovanje na področju energetike, vključno z Izraelom, Egiptom, Grčijo. Ena država manjka in vse te eh, regionalne mreže, to je Turčija, In energija, energetika bi bila lahko še en faktor, ki bi prinesel nove priložnosti za eh, normalizacijo odnosov po rešitvi problema delitve. Te regionalne priložnosti bi, eh, so odvisne seveda od normalizacije odnosov. Kar sem že govoril prej glede pogojev. Torej, nič več in nič manj, eh, kar je pričakovanje od eh, članice Evropske unije in evroobmoča. Izpolnevanje fiskalnih eh, pravil, fiskalne discipline, ne samo za zvezne organe, ampak obe državi v federaciji, bančni nadzor v skladu z standardi bančne unije ese tema. Ne mislim na neke dodatne, posebne pogoje, ampak osnovni pogoj. In na katerih temelji tudi evropska ekonomija. Cipr bo še naprej ostajal eh, članica Evropske unije in evroobmoče tudi po združitvi. Hvala lepa. Miguel Diegas. Muito obrigado. Ora, uh, Chipre sofreu os efeitos de um. Hvala lepa, Cipr je seveda zelo trpel zaradi eh, memoranduma o dogovoru, tudi Portugalska. Tako da poznamo postopek, gre za ukrep eh, z načeloma recesivnimi učinki. Na Cipru imamo akumulirano recesijo 8 odstotkov v treh letih, kar pomeni, da bo trajalo še kar nekaj časa, preden bo Cipr dosegel eh, raven, ki jo je dosegel pred krizo. In zato nam ni treba navajati vsega eh, kršenje socialnih pravic, eh, drastično znižanje plač, izseljevanje, ki je zelo pomembno. 30 tisoč eh, ljudi pri eh, populaciji enega milijona, to eh, povzroča probleme v državi, kjer se vse bolj veča razlike med bogatimi in revnimi. To so pač učinki teh sporazumov, kar smo tudi na portugalskem občutili na lastni koži. Vaš narod se bori, podcenjevali ste to krizo, eh, imeli ste tudi eh, stavke v nasprotju s tem, kar ste povedali. Jaz se pa vprašanjem, kako je z davčno reformo? Davčna reforma je ravno nasprotna temu, kar ste pravkar govori, govorili. Gre, se, gre za darila podjetjem in pa krčenja pri prebivalstvu. In vse to v imenu nacionalnega interesa. Tukaj se kapital uporablja. Davk če podjetje, davko podjetja ne plačujejo več in zato ni denarja za socialne storitve. In zdaj še z eh, temi slabimi eh, posojili. Eh, tukaj je 30 odstotkov, bo, kar bo treba rešiti, da ne bo dolgotrajnih težav, ampak trpeli bodo vaši ljudje. Vse skupaj bo povezano z privatizacijo eh, elektroenergetskih eh, podjetij, da to je podjetje, javno podjetje, ki prinaša dobičke. Kako boste rešili ta problem? Um, um, no, Hvala lepa. Ne strinjam se, da se Cipr. Uh, sooča z posledicami memoranduma o dogovoru, ampak eh, se Cipr sooča z posledicami eh, tega, da ni prej začel z reformami. Mislim, da se Portugal srečuje z posledicami tega sporazuma. Ampak tukaj gre za posledice napačnih političnih odločitev v preteklosti govorite o recesiji, učinko recesije. Podatki kažejo nasprotno. Bili smo v recesiji, ki se je začela 2009 in program se je začel v leta 2013. Pred programom smo bili v recesiji, iz programa pa prihajamo z gospodarsko rastjo. To je popolno drugačna realnost od tega, kar ste predstavili vi. Govori se o neenakosti, brezposelnosti. Brezposelnost vodi do neenakosti, ampak eh, brezposelnost eh, na Cipru se ni povečala zaradi memoranduma. 2008 je znašala 11,5 eh, odstotkov, 15,5 je dosegla začetko 2013. hudo se je povečala. Preden smo začeli izvajati program, še vedno ostaja brezposelnost visoka. Ampak to hitro povečanje brezposelnosti se je ustavilo. In to se je ustavilo za ponovnim vračanjem na gospodarsko rast. Sveda je problem brezposelnost, ampak brezposelnost ni rezultat programa, ampak je to rezultat eh, tega, da nismo pravočasno sprejeli programa, da smo predstavljali odločitve, da nismo reformirali gospodarstva in to je bil navačen recept, ki smo ga uporabljali v preteklosti, kar zadeva elektrodistribucijsko podjetje seveda prinaša dobičke, se je edino. Gre za monopol. Mm, monopolno podjetje lahko računa, kolikor hoče. To mislimo spremeniti, ne želimo privatizirati elektroenergetiko kaj zahteva trojke, želimo samo organizacijo razdeliti v dve entiteti, proizvodnjo in distribucijo, ki morata biti ločeni po evropski zakonodaji in to odpira pot eh, do konkurence. In konkurenca je tisto, kar lahko pripelje do znižanja cene, ne pa monopoli, ne glede na to, ali je zadeva v javnih ali zasebnih rokah. Hvala lepa, Sven Gigold. Pozdravljeni naša skupina se zaveda problemov, s katerimi se sooča vaša država, najprej politični položaj. In Cipru seveda privoščimo vse najboljše pri ponovni združitvi otoka. Problemi so seveda povezani tudi s programom in strinjam se tudi, da ni moč vseh eh, negativnih posledic pripisati memorandumu. Dejstvo pa je, da ni bil ta memorandum socialno onomotežen kot pri drugih državah. Tad bi se osredotočili na to, kar ste povedali glede davčne oaze, da Cipr nikakor ni davčna oaza. Ampak številke kažejo drugače. Imate najnižje davke Imate 179 podjetij na Cipru, na 1,2 milijona prebivalcev, kar pomeni eh, eno podjetje eh, za štiri prebivalce, tako da vam čestitam za podjetniški duh. Imate tudi 3000 eh, trastov kjer imate nič odstotne, odsto, nič od, nič odstotne davke in provizije. Ti nizki davki so namenjeni temu, da se denar eh, prenaša v druge države. Ker zadeve intelektualno lastnino imate najbolj ugodnejših eh, režimov z 2,5 odstotno davčno stopnjo brez kakšnih posebnih zastev. Če skrajšam tak davčni sistem, ni namenjen eh, nizki obdavčitvi ljudi, kar je legitimno. Gre za to, da dajete nizke davke tistem, ki prihajajo od zunaj, kar pomeni, da omogočate, da se denar jemlje iz žepov drugih. Zato vas pozivam, da to omejite in vsaj začnete uvajati ustrezne davščine, kot eh, smo tudi izglasovali v našem odboru. Kar zadeva bančno unijo, ki ste jo podprli, zakaj Cipr potem še ni ratificiral vseznih dokumentov glede eh, nadzora bančnega nadzora in upravljanja bank, kar je nujno potrebno za delovanje bančne unije. Še enkrat imamo 12,5 odstotni davek na dobiček. To je privlačno, konkurenčno, ampak popolnoma legitimno. Mm, takšne stopnje imajo tudi v drugih državah, to sem že omenjam. Omenjali ste truste, ki so v skrbniške sklade, ki so v Cipro, jih so tudi v Londonu, Luksemburgu. V Luksemburgu. Za te sklade naše, velja naša zakonodaja, ne vem, če je ta manj stroga kot katera druga. Če si zadeve pogledate ena proti ena, boste videli, da je vse to. IMF e nas in trojka so nas, so nas uh, strogo nadzirali v zadnjih letih. Zakon, naša zakonodaja je v bistvu strožja glede uh, eh, skrbniških skladov kot uh, v drugih državah, članicah, naprimer. Ciprsko gospodarstvo temelji seveda na storitvah, ponuja mednarodne poslovne storitve. Nismo edini, ki to počnemo. Vendar pa popolnoma izpolnjujemo vsa pravila in zakonodaje Evropske unije. In podpiramo vse korake k večji davčni transparentnosti in sodelovanju se pa ne strinjamo z nobenim pristopom, ki bi pomenil prenos davčne politike z nacionalne ravni na evropsko raven. To je jasno stališče. Ni nas eh, moč eh, obtožiti zaradi tega, ker eh, temimo na poslovnih storitvah lahko bi nas kritizirali, če ne bi smo neveč zakonodaje, ki jo mi imamo, naprimer Luksemburg ne. Vsa naša zakonodaja je bila pod temeljitim pregledom, pod budnimi očmi. In to zakonodajo smo še poostrili. Kaj pa ratifikacija? Spomnite se, da smo bili prva država članica, ki je sprijela eh, zakon o reševanju bank, ki je, je bolj eh, struga kot eh, direktiva na to temo. Naš zakon je omogočil to reševanje, ratifikacijo pa pričakujemo kratke in, in popolno usklajenost, popolno skladnost konec meseca. Hvala lepa, Marko Cani. Je vorej tornare proprio. Hvala lepa. Ozrl bi se ravno na to zadnjo zadevo in sicer model Bejlina. Um, Cipr je bila prva evropska država, ki je marca 2013 uporabila bail-in oziroma reševanje bank tudi za depozite čez 100 tisoč evrov. 47,7 ehm, odstotkov je bil markup. To pomeni danes velike probleme. Banke so prešle v tuje roke. Eh, odliv depozitov, eh, kreditni krah, eh, to je bilo vse precen, prisotno. In eh, eh, seveda banke so bile izpostavljene v Grčiji v veliki meri. Dve leti je vladal nadzor nad eh, kapitalskimi odlivi, eh, kar je imelo resen vpliv na eh, gospodarstvo v, na Ciprem in seveda velika kriza zaupanja v bančni sistem je nastopila, tako kot ste tudi sami povedali v uvodnem govoru. To je nekaj, kar se ne more, kar samo po sebi v kratkem času izničiti. To je pomenilo tudi skrivljanje konkurence, tudi glede eh, cene eh, financiranja bank, ko gre za slabe. In sedaj vam postavljam vprašanje, kako vi ocenjujete učinkovitost tega ukrepa, kako, kako je bil dober ali slab in eh, kako se to povezuje z tekočimi računi. Eh, ali naj jih res obravnavamo kot investicije in jih obravnavamo eh, kot nekaj, kar je treba reševati, medtem pa so eh, vsi državljani prisiljeni imeti tekoči račun. Ali ne bi bilo smiselno sistematizirati oziroma eh, stabilizirati sistem z eh, centralno banko, ki eh, zagotavlja oziroma jamči za sredstva v, na tekočih računih, ki pravzaprav niso investicije, ampak so sredstva, ki jih državljani pač morajo imeti na teh računih. Kako vi to ocenjujete, kakšen je ta učinek bejlina ali reševanja bank na. Um, Eh, Cipr, kajti k malu bodo tudi vse druge banke v Evropski uniji podvrženi temu sistemu. No other bank. No, upam, da nobena druga banka ne, bi, ne bo morala uporabiti tega sistema. Belina, ki je imel katastrofalno učinek na našo ekonomijo. Če se pogledamo, kje smo danes. smo naredili neverjeten napredek. Eh, vse, kar ste omenili, drži, ko gre za posledice tako velike izgube blaginje. Ni šlo za vse depozite nad 100 eh, tisoč, to se je zgodilo v eni banki in eh, deloma še v eni, celo pri tisti banki, ki je to v največji meri uporabila je šlo za depozite, ki so predstavljali 25 odstotkov eh, celote. Vsi ostali so bili pod 100 tisoč, eh, torej so bili zaščiteni. Dejali ste, da so se zbrisali vsi depoziti, ampak eh, to ni res. Samo pri eni banki od mnogih bank. Seveda je šlo za veliko sistemsko banko, ampak tudi v tej banki so bili nezavarovani depoziti, ki so bili izgubljeni v višini 25 odstotkov celotne vsote. Zato smo plačali veliko, visoko ceno, visoko ceno za napake preteklosti. Vprašaj se, če je to pošteno. Ni pošteno. Po drugi strani pa je pošteno, če morajo davkoplačevalci reševati banke. In tudi za davkoplačevalce to ni pošteno. Tako da je to dilema. Dogovor je zagotoviti, da ne pridemo tako daleč. Začetek leta 2013 se temu ni dalo izogniti. Ni bilo nekaj prijetnega, ni nekaj, s čimer bi se lahko z lakoto strinjali in nič, s čimer bi bili zadovoljni. Ampak kakšna bi bila alternativa? Da bi davkoplačevalci reševali banke. Sedem in pol milijard, s tem bi se zvišal naš. Eh, dolg na 170 odstotkov, bodo pa ja, to bile še hujše posledice. Tako da mm, enostavnega odgovora ni. Moj najboljši odgovor bi bil, da z sistemom bančne unije lahko zagotovimo pravočasno delovanje. Tako da pride do eskalacije in da ne pride do take kritične stopnje. Hvala lepa, Bernard Monod. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Ja, dejansko leta 2013 je Cipr eh, dobil 10 milijard, eh, torej pomoči bankam. Eh, in to je zahtevalo ta nov mehanizem bail-in, eh, kar je zaščitilo um, eh, prihranke um, vrčevalcev v ciprskih bankah. Ampak eh, izkazalo se je, da so bili zaščiteni zlasti sredstva ne državljanov Cipra in obljubljeno nam je bilo, da se to ne bo več zgodilo, medtem ko od začetka 2016 eh, ugotavljamo, da je ta mehanizem Bejlin eh, sedaj eh, uporaben v celotni Evropski uniji, kar pomeni, da bo lahko prišlo do situacije, ki smo jo opiznali v, na Cipru, se pravi, da bodo najprej oropani mali vrčevalci. Eh, torej eh, ne vem, eh, kako je lahko možno, da dopustimo to, da so banke, ki so najbolje obveščene, tiste, ki lahko prve zapustijo ladjo stroške pa nosijo vrčevalci. Torej, zanima me, kakšna, kakšen delež prizadetih vrčevalcev je bilo ciprčanov in kakšen delež je bil neciprčanov in eh, kaj eh, se zgodi z depoziti nad 100 tisoč eh, evrov in zanima me tudi, če je, so različne delnice in pa gotovina torej med seboj izmenljivi. Zanima me, kakšen je dejanski učinek, učinek Bejlina na um, gospodinstva na Cipru. Um, I'm not sure if I understood all your questions, but let me... Ne vem, če sem prav razumel to, kar ste vprašali, ampak nismo dobili 10 milijard eh, od, iz mehanizma za podporo našim bankom. Nismo tega prejeli, torej dobili smo manj kot 8 milijard eh, leta dva, od leta 2013 do danes nekje. Od teh 8 milijard je približno 1,6 šlo za eh, podporo bankam. Ostalo pa je bilo predvsem porabljeno za odplačilo drugih dolgov, torej refinanciranje dolgov. In nekega dela deficita, ko smo še imeli deficit na začetku. Toliko vam razložim, koliko smo dobili od SMA in uh, Mednarodnega denarnega sklada kakšen znesek. Torej, nismo dobili podporo za banke. Banke so bile uh, re, eh, dokapitalizirane z prisilno konverzijo uh, posojil v kapital. Uh, Mislim, da ste me spraševali o bail-inu na Cipru, koliko je od tega šlo. Uh, uh, so predstavljali eh, ciprčani, ne ciprčani. Večina prizadetih uh, varčevalcev, kakšnih uh, dve tretjine, uh, so bili ciprčani. Vendar te varčevalci niso imeli večino depozitov oziroma vlog. Imeli so nekoliko pod polovico in eh, nekoliko več kot polovica vseh ulog je bilo v rokah ne ciprčanov, če ste me to vprašali, seveda. In uh, uh, obstaja negativni učinek uh, Bejlina na naše gospodarstvo, um, res je. In uh, vemo, kako pomembno je, da se po nekem takem uh, enkratnem dogodku in uh, velikem odtoku toku po premoženja eh, je sploh se nam uspelo eh, o pomoči. Hvala, naslednji govornik. Hvala lepa, eh, gospod minister, za vašo razlago in to, da po dveh letih, kar ste začeli s fiskalno konsolidacijo in strukturnimi reformami, da po dveh letih ste spet začeli kot gospodarstvo rasti in deficit je spremenil v presežek BDP. BDP uh, eh, raste in to so dejstva, ki se jih ne da zanikati. Še posebej me zanima korelacija med fiskalno konsolidacijo in vračanjem na rast oziroma ponovno rastjo. Eh, ali so ukrepi fiskalne konsolidacije vplivali na ponovno rast v teh dveh letih. In naslednje vprašanje, katere od teh reform, ki ste jih izpeljali, so še najbolj pripomogle k ponovni konkurenčnosti in zaupanju tujih investitorjev v vašo državo. In kar zadeva finančno konsolidacijo, ko gre za javno potrošnjo, eh, katera zmanjšanja javne potrošnje izkušnje eh, so vam eh, najbolj pomagala eh, v smislu ukrepov, tudi v povezavi z privatizacijskim programom. Kako razumete se taj, ta program, kako kako je ta pomagal k konkurenčnosti vašega gospodarstva, do kakšne mere. In tudi eh, eh ciprski organ za komunikacijo, ki naj bi bil del seznama za privatizacijo do marca, kakšni so načrti vlade v tej smeri. Hvala. Um, yes, I, I mean... Ja. Kot primer lahko navedem, da eh, je fiskalna eh, konsolidacija in ponovitev in ponovna možnost rasti se ni nekaj nujno, kar se med sabo izključuje. Odvisno je od mešanice politik, od eh, načina, kako se fiskalna konsolidacija doseže in ali to potem um, Eh, se izvede tako, da se spodbudi rast ali pa porine gospodarstvo v globjo recesijo. Eh, želeli smo si ravno prvo. Eh, davčna stabilnost je pomembna, ampak dovoliti si moramo potrošnjo v proračunu, ki pomagajo k rasti, kar pomaga k rasti. In eh, konsolidacija je manj ali več pavšalna. In to manj ali več spodbuja rast in prispeva k doseganju fiskalnih ciljev. To smo dosegli na tak način, da nismo uh, onemogočali oživljanje realnega sektorja. Uh, dosegli smo smo, da izhod iz recesije in istočasno um, rast ter fiskalno konsolidacijo. Da vam bom en primer, kaj smo naredili. Um, mislim, da je nek poslanec to že omenil. Bistveno nismo zmanjšali uh, porabe za socialno državo. Smo jo pa racionalizirali. Z, uh, eh, gotovili smo enoten nabor kriterijev, edi, uh, eh, eno samo uh, plači, plačilni organi, ne več njih in verodostojne nadzorne mehanizme smo vzpostavili, tako da uh, so se novi upravičenci lahko vključili v času visoke nezaposlenosti. Ehm, in pri tem smo preprečili novo rast eh, potrošnje, kajti z um, meh, novimi mehanizmi smo um, odkrili um, ehm, privrčevana sredstva uh, tistih, ki uh, dejansko niso potem smeli postati upravičenci vseeno ali gre za leve ali desne politike, gre za politike zdravega razuma in tako je, se je treba uh, lotevati gospodarske politike nasploh. Gre za to, da je treba pripraviti seznam, dolg seznam. Uh, imamo uh, licenciranje za privatizacijo, licencirali bomo. Uh, recimo uh, gradnjo lukne, no, luke, nove, uh, novi kazino, restauracije in tako dalje. Delni, delno uh, privatizacijo telekom podjetja bomo izvedli oziroma jo načrtujemo in uh, nadaljevali bomo z uh, tem projektom, ko to odobri uh, parlament. Najlepša hvala, Eliza Ferreira. Hvala lepa, uh, gospod minister, da ste prišli sem in za vse razlage do sedaj. In uh, res upam, da boste kmalo zaključili ta program. Če se vrnem na to, kar se je dejansko zgodilo. Menili ste besedilo, um, torej, da je bilo premalo politiki in nadzora, ste rekli. Um, če pa gledam uh, cifre, imate zelo eh, nizek proračunski primankljaj v primerjavi z BDP-jem 2010 ste imeli 56 odstotkov, to je bilo zelo nizko, sedaj tako ste imeli eh, skoraj trikrat BDP-ja, eh, sedaj pa eh, se ta element še vedno povečuje. To je eh, leta 2014. 348 odstotkov BDP-ja predstavlja ta uh, eh, dolg. Uh, torej, ali je finančni sektor tisti, ki je povzročil vaše težave in ne gospodarstvo, realna sektor, kolikor razumem. Kolikor vidim v napovedih komisije za jeseni, um, predvidevanja rasti niso povezana z fiskalno konsolidacijo, ampak zapisano je, da po treh letih recesije eh, je do oživljanja eh, prišlo zaradi večje eh, potrošnje in zmanjševanja druge potrošnje. Pozitivni učinki Eh, so bili doseženi tudi zaradi višjega uvoza. Torej, kot kaže, realni sektor niti ni toliko transformiran, toliko spremenjen in eh, velika kriza eh, ni nastala zaradi eh, upočasnitve samega procesa, bolj zaradi procesa samega. Dob dobili ste 1,5 milijarde pomoči eh, namenjene centralni banki, potem ste se dogovorili za novembra za dodatnih 175 milijonov. Kakšni so bili pa pogoji povezani s tem in kakšno je, bil, eh, kakšno je stanje eh, na splošno bančnega sektorja ta hip? In eh, glede na eh, eh, davčno agendo v Evropi, eh, kako uh, boste to povezali z bančno unijo in uh, kakšen je uh, rok za spremembo uh, jamstvene scheme uh, oziroma zakonodaje na to temo. Išve. Ja, uh, bilo je oboje uh, javne finance in javna zadolženost. To sem vedno izpostavljal. Zelo visoka zadolženost je bila uh, pošteno ocenjena in to je bila časovna bomba za našo gospodarstvo. Istočasno pa so bile javne finance v zelo problematičnem stanju. Omenili ste dolg, brez podpore bankam je bilo to nekje med manj kot 50% leta 2008 do čez 85 leta 2013. Torej, takrat, ko so banke potrebovale pomoč, jim država te ni mogla ponuditi in zato smo se morali poslužiti sistema Bejlin. Torej, šlo je za kombinacijo fiskalnih in bančnih težav. In če želim še enkrat povedati, šlo je za dvojni problem. Do začetka leta 2013 smo imeli eh, denarnih rezerv za en mesec. Javne blagajne so bile dejansko skoraj prazne. To je neka bila kombinacija obeh elementov. Uživanje gospodarstva dejansko je deloma eh, rezultat naraščajoče zasebne potrošnje. Ampak ta rast zasebne potrošnje je bila omogočena z fiskalnimi politikami in sicer z izbiro, politično izbiro, da ne bomo obremenili podjetij in gospodinstv z dodatnimi davki ta eh, rast zasebne potrošnje, ki je deloma povlekla gospodarstvo iz recesije, se ne bi zgodila, če, se, če bi se odločili po sistemu eh, obdavči in porabi. To želim povedati. Eh, popolnoma mi je jasno, da tukaj obstajajo različna mnenja, različna politična mnenja, ampak naš naša uh, zgodovina govori sama zase. Naš uh, uh, zasebni sektor, gospodarstvo in uh, gospodinstvo uh, so bila uh, sposobna prenesti šok, predvsem zaradi izbire politike, da ne bomo zviševali davkov, ampak da bomo fiskalno konsolidacijo uh, Eh, dosegli na težek način in sicer z zmanjševanjem porabe in na ta način omogočanjem eh, oživljanja realnega sektorja. Gospod Hukmark. Hvala, gospod minister. Naj izpostavim naslednje. Zelo spodbudno je slišati, da eh, je CIPR na pravi poti, čeprav imate še nekaj težav. Res smo nekateri kolegi tukaj zaskrbljeni zaradi tega. Mislijo, da ste prišli na pravo pot z nečim, kar sami imenujejo napačne politike, ampak v vsakem primeru to je veliko bolje, eh, da greste v pravo smer, kot pa da greste v napačno smer. To samo kaže, da se vendarle da narediti nekaj, če se znajdete v krizi in da ni nujno, da ostanete na napačni poti, da to ni vaša usoda. Dve stvari si želim slišati od vas. Sprva eh, pozdravljam, eh, da ste eh, izvedli, kar ste izvedli. Ampak glede na vaše izkušnje iz, iz preteklih let, kaj je po vašem mnenju najpomembneje za prihodnost, ko gre za skupni regulatorni okvir? Ali gre za bančni sektor ali za makroekonomski nadzor? kaj je po vašem mnenju prav zastavljeno, kaj je treba zastaviti, gledano na vaše lasne izkušnje, kaj bi si želeli, da je takrat obstajalo, kaj je bil eh, napačen regulatorni okvir in za kakšnega se moramo zauzemati v prihodnosti. Hvala. Um. Ja. Hm. Eh, postavili ste zelo pomembno vprašanje, izpostavljate pomembno temo gre za to, kaj se bomo naučili od, iz krize in eh, kako bomo našli uh, sredstva, načine, da bodo evropska gospodarstva uh, bolj sposobna um, prenesti naslednje gospodarske težave, ki, s katerimi se bomo gotovo morali soočiti soočali se bomo z novimi gospodarskimi izzivi v prihodnosti, to je dejstvo. Kar zadeva banke, hm. izpostavljam pomen uh, nadzora, ki temelji na zdravi pameti. Uh, se opravičujem, kolegice in kolegi, malo tišine, prosim. I, I was saying that we should uh, wish I should Ja. Potrebujemo torej zdravo pamet, smiselni nadzor. Uh, nadzor, uh, ki ne niha iz ene skrajnosti v drugo. Uh, ne smemo se premakniti od nekega odhlapnega nadzora v drugi ekstrem, eh, ko bo bančni nadzor eh, nekaj, kar bo vse drugo zadušilo in kar bo zadušilo ne samo bančni sektor, ampak celotno gospodarstvo in začela se bodo nova teža, nove težave, ki pa tokrat ne bodo eh, posledica premalo nadzora, ampak preveč nadzora. To bi bila to bi bil nek zelo splošni pogled na bančni sektor. In eh, kar se tiče fiskalnih pravil in njihovega spoštovanja, še zlasti v časih, ki so dobri. Problemi nastajajo v dobrih časih, ne v slabih časih. Eh, v dobrih časih, eh, ko si dovolimo, da se fiskalna uh, situacija spremeni, se oddali od pravil, je težko obvladljiva in seveda, ko pride do um, težav, potem je zelo oziroma toliko težje. Spomnite se, da imamo uh, leve in desne strani v neki knjigi, v neki glavni knjigi. Uh, Eh, torej, uh, moramo uh, najti možnosti uh, za potrošnjo in uh, povečanje deficita v uh, času gospodarskega upada. Mi smo pa poskušali ravno obratno in to je bilo napak. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister vaša država je prejela? Torej, vaša država je v včasih spornih eh, okoliščinah dobil, dobila pomoč, eh, kar vam je omogočilo, da ste uživili bančni sektor. Torej, to temelji na načelu solidarnosti in zdi se nam, da je prišel eh, trenutek, ko je treba začeti z isto razpravo na temo obdavčitev. Torej edino, kar nam poveste v zvezi z vašo zelo nizko davčno stopnjo obdavčitve podjetij, je ta, da to delajo tudi druge države in da naj vsi sledijo ciprskemu zgledu. Ali se vam ne zdi, da način, kako vi uporabljate um, obdavčitev, je del strategije, ki uh, poskuša Eh, pritegniti investitorje, kar je legitimno z geografskega vidika vaše države, ampak kar ni opravičljivo z vidika gospodarske situacije v Evropski uniji, kar predstavlja nelojalno eh, konkurenco in kar eh, posega tudi v konsolidacijo evroobmočja v trenutku, ko to potrebujemo. Torej, dejstvo, Eh, da se vse to dogaja, nas eh, sili v to, da razmišljamo o tem, kako konsolidirati euroobmoče eh, in to nas neizogibno privede do vprašanja obdavčitve. Torej, vaš odgovor je vedno drugi naj sledijo našemu zgledu, ampak na vaši ravni mi ne moremo financirati uh, Eh, javnih eh, storitev v večini evropskih držav, torej v imenu solidarnosti, eh, ki ste jo koristili, gospod minister, mislim, da bi bilo primerno, da tudi tu nekaj spremenite. In ni dovolj, da pravite, da drugi počnejo enako, morate vi dati zgled in narediti prvi korak. Um well, I, I, I'm in favor of consolidating. Seveda sem za to, da se Unija konsolidira, ampak eh, če je to treba narediti tako, da se povečajo davki, potem je to zelo napačen način konsolidacije. In če, je, če sugerirate, da bi naprimer mm, im morali imeti minimalno stopnjo davka, davč, ne do stopnjo. Um, o tem bi lahko uh, razmišljali, če bi istočasno uvedli uh, zgornjo raven javne potrošnje, zgornjo stopnjo, zato da na ta način konsolidiramo uh, unijo. Naprimer, javna uh, potrošnja, ki naj ne presega 40 odstotkov BDP-ja, to je dovolj visoka stopnja. Ali bomo oboje kombinirali, povezali, Če rečete ja, potem sem pripravljen razmišljati o vašem predlogu. Ampak, če v bistvu uh, predlagate, da, in to predlagate zato, ker nekatere države članice želijo uh, porabiti veliko več kot 40 odstotkov uh, za javna. Če to ni vprašanje. Vi imate ne eh, fair kom, eh, konkurenčnost, ko gre za davčno konkurenčnost vaše države. Ja, razumem, da ste frustrirani, ampak eh, eh ali vam ne odgovarjam ali pa vam ni všeč odgovor. Eh, ali, če želite minimalno obdavčitev, ali ste pripravljeni eh, um, sprejeti maksimalno, eh, maksimiziranje um, javne potrošnje. Kajti, če imate zelo visoko stopnjo javne potrošnje, potem ne bomo mogli konsolidirati dr, uh, unije. Ne moremo konsolidirati uh, unije samo zato, da se obvežemo, da bomo uh, dosegli um, konsolidacijske cilje. Jaz prijamem uravnotežen proračun in če to želimo, potem um, konsolidacija unije ne bo um, nastala za samimi obljubami doseganja um, davčnih uh, oziroma fiskalnih ciljev ne smemo zaradi tega postavljati pod vprašaj celotno konsolidacijo Evropske unije in uh, ne smemo od držav članic zahteva, da viš, zvišujejo davčne stopnje. Hvala. No, tega velikega razhajanja ne bomo eh, premostili danes, torej Alana Masova je naslednji. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, torej, da ne bomo zavlečevali razprave, imam eh, eno preprosto vprašanje. Eh, lani smo začeli z Junkerjevim načrtom za spodbujanje dolgoročnih investicij v Evropski uniji in namen je bil ta, da se pomoč nudi zlasti tistim, ki jo najbolj potrebujejo zato, da bi lahko okrepili svoje gospodarstvo. Ali je Cipr že uložil eh, projekte ali um, pričakuje, da bo koristil pomoč iz tega načrta v prihodnosti? Ja, prav gotovo to upamo. Eh, nekaj ulog je bilo, imamo zelo dobre odnose z ZBM, torej z Evropsko investicijsko banko in Evropska investicijska banka eh, že proučuje nekatere predloge in upam, da bomo lahko izpolnili kriterije in zagotovili financiranje za nekatere eh, projekte. Univerza na Cipru eh, si je zlasti prizadevala za oblikovanje nekaterih dobrih predlogov. Zato upamo, da bo na evropski ravni schema uh, Eh, delovala in na ta način lahko pomagala v trenutku, ko bo to potrebno gospodarstvom, ki bodo to najbolj potrebovala. Hvala, Kostas Mevridis, zadnji govorec. Hvala, predsedujoči. Najprej bom govoril angliško, zato da bom podal politično pojasnilo. Na začetku je en od mojih kolegov nekaj povedal in eh, mislim, da tega ne smemo uporabljati. Eh, omenjena je bila turška polovica Cipra. Eh, in to ne obstaja. Nimamo niti grške, niti turške polovice Cipra. Repu, Ciprska republika je članica Evropske unije in uh, moramo biti zelo previdno, previdni. Ena tretjina republike Cipr je pod nezakonito okupacijo Turčije. Sedaj pa bom eh, nadaljeval v materinščini gospod Georgiades, imam dve vprašanji. Pred dvema tednoma smo na plenarnem zasedanju v Štransburgu glasovali v korist poročila o konkurenčni politiki. In naj eh, preberem predlog spremembe, ki je bil izglasovan, to je bil moj predlog spremembe in sicer poziva komisijo, da odpravi torej, nezakonite klauzule eh, v um, pogodbah, potrošniških pogodbah eh, v bankah. Torej, kot veste, si že leta prizadevam za to, da bi bil eh, CIPR zgled za to, česa ne smemo storiti. Uh, Eh, glede nekaterih eh, določb v teh bančnih pogodbah. Eh, in kaj menite o tem? In prosim, ne govorite o bančnem ombudsmanu, kaj ti njegove odločitve niso pravno zavezujoče. In na to slaba posojila. Imamo nekaj mehanizmov v Evropski uniji za druge države članice. Kaj pa se dogaja na Cipru? mi imamo zdaleč največji problem. Ali želimo tak mehanizem ali ne? Ali to boli? Hvala lepa. Torej, najprej naj povem, da eh, bom vseeno omenil eh, bančnega ombudsmana. To je zelo pomembna institucija na Cipru in zlasti je bila njegova vloga pomembna v zadnjih dveh, treh letih. Kar se tiče teh eh, praks, ki so morda pretirane, je to, da so bile vseeno zakonite in ker so bile zakonite, torej ex post popravki niso vedno preprosti. Zlasti, eh, če želimo zagotoviti retroaktivni učinek torej stvari so se spremenile in spremenile so se za naprej in gledamo v prihodnost. Če želimo retroaktivno spremeniti nekaj, kar je bilo uh, zakonito v času, ko je prišlo do tega, je zelo težko. Kar se tiče slabih posojil, mislim, da govorite o uh, slabih bankah oziroma eh, finančnih institucijah. Torej, tega nimamo na Cipru. Poleg tega imamo orodja. Torej, to sem videl tudi v obrazložitvenem memorandumu za člane tega odbora. Torej, vidite, da je naša orodjarna, če se tako izrazim, popolna. Imamo novo zakonodajo na eh, področju bančništva, novo zakonodajo na področju posojil. Torej, eh, vse to imamo na voljo, da se borimo proti temu problemu, česar pa nimamo oziroma kar moramo še vzpostaviti v zvezi z družbami za upravljanje premoženja in to ravno zato, ker še nismo našli ustreznega odgovora na vprašanje, kdo bo plačeval za te družbe za, za upravljanje premoženja. Torej, ali bo to davkoplačevalec? Če bo to davkoplačevalec, potem mislim, da to ni najboljša rešitev. Kajti zopet bomo ustvarili nov problem, uh, ko bomo reševali prejšnjega. In o tem razpravljamo. Če pa lahko najdemo druge rešitve, druge načine financiranja, potem pa je to za nas zanimivo in lahko povem, da o tem že razpravljamo. Hvala. To je bila zelo zanimiva razprava, zelo plodna izmenjava mnenj. Ta gospodarski dialog je zelo pomemben forum za javno razpravo v Evropskem parlamentu, torej na temo eh, davčnih vprašanj v državah država članicah. Torej zahvaljujem se gospodu Georgiandisu, da se nam je pridružil. Imeli bomo 18. februarja od 10 do 12.30 tudi gospodarski eh, primer eh, z gospodarsko razpavro z predsednikom Dysonom, sedaj pa bomo imeli kratek odmor in na to bomo nadaljevali s glasovanjem. Thank you. Ok. Ja, koleks. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Lahko začnemo z glasovanjem. Torej, najprej bomo glasovali. Gospa Intvald, samo na kratko predsedujoči v zvezi s poročilom, ki ga bo moja skupina sicer podprla, torej eh, um, Brian Hayes je naredil odlično, uh, eh, pripravil odlično poročilo. Uh, Eh, samo povem, da bo eh, jutri objavljeno poročilo eh, o o pokojninskih skladih in to je zelo pomembno povezano poročilo in zato upam, da bo, nas boste tudi tam podprli in da boste na ta način tudi naše stališče v trialogu podprli. Poročevalec, eh, hvala lepa. Torej najprej eh, predsedojoči, eh, ne želim tu prejudicirati glasovanja v tem odboru in tega prenesti na vse ostale, vse ostala glasovanja. Torej, in zato sedaj se glede tega ne morem izraziti. Ja, seveda najprej moramo glasovati, potem pa bomo videli, kako bo šlo naprej. Potem pa bomo prisluhnili tudi vašim eh, predlogom. In eh, seveda vsi upamo, da bo to pozitivno sprejeto in ne glede na to, kaj se bo zgodilo potem, ko bomo vsi vse upoštevali, torej eh, naj si bo na plenarnem zasedanju ali oziroma pripravi na plenarno zasedanje ali v pritreologih. Torej začeli bomo z amandmajem 435. Aha, se opravičujem, bomo najprej preverili, če naprave delujejo. Preverjamo, začenjamo z glasovanjem. En alde preveč. Še vedno en alde preveč. Dobro. V redu, torej dva kolega ne glasujeta, ampak imata kartico. Dobro, to je pač njena pravica. Torej, eh, predlog spremembe 435, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrneno. 436 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, amandma 380, kdo je za? Aha, oba sta umaknjena. Dobro, potem amandma 42, poročevalca, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto, kompromis A, za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis B, za, proti, vzdržani sprejeto. 440 in 442 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis C za, proti, proti vzdržani sprejeto, 446 za proti vzdržani zavrnjeno, 45 za proti vzdržani sprejeto, 46 za proti bomo preverili. 46, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24, empel za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno.

Torej, zelo dolg seznam od 449 do 426, torej približno tri strani in glasujemo v sklopu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej 48 eh, poročevalec za proti vzdržani sprejeto, 49 za proti vzdržani sprejeto, 50 za proti vzdržani sprejeto, 51 za proti vzdržani sprejeto, 52 za. Ste vsi zeleni za? Dobro. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 57 eh, za, proti, torej sprejeto. 453 za. Aha, torej ta je brezpredmeten, 454, ki je umaknen, torej 58 poročevalcev, torej moramo obrniti stran. 58, kdo je za? Torej, en amandma. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejeto, 460 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis H za proti vzdržani sprejeto, amendma 489 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, kompromis I za proti vzdržani sprejeto, 499 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, 518 za proti vzdržani zavrnjeno, 99 za proti vzdržani sprejeto, 521 za. Petsto enaindvajset, ja, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto, petsto štirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, petsto enaindvajset za, proti, vzdržani zavrnjeno, 542 za proti vzdržani zavrnjeno, bomo preverili elektronsko. 542. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 545 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L. Tu imamo ustni amandma, torej bomo najprej o tem glasovali. Torej Sofi Intveld, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo še o celotnem kompromisu z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto, 104 za, proti, vzdržani, sprejeto, 547 za, proti, bomo preverili elektronsko, 547. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom. 548 za, proti. Torej, 548 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 548. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 105 za proti, vzdržani sprejeto, 106 za, proti, vzdržani sprejeto, 549 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis M za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis N za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis O za, proti, vzdržani sprejeto kompromis P za proti vzdržani sprejet, kompromis Q za proti vzdržani sprejeto, 141 za proti bomo preverili elektronsko. 141, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 142 za proti vzdržani sprejeto. 594 eh, in pa 25 fem za proti vzdržani zavrnjeno. 143 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. 156 in pa še druge identične mandmaje, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 614 za, proti. Bomo preverili elektronsko. 614, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 615 za. Aha, ne, ta je brez predmeta, se pravi, čujem. 616 za. Proti. Bomo preverili 616 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 617 za. Proti vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. 617. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 619. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 157. Za proti, vzdržani. Bomo preverili 157 elektronsko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom. 158. 59 in pa do 162, kdo je za, proti, što se zdrži sprejeto, 620 za, 620 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 163 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis S za, proti, vzdržani sprejeto, 625 za, proti vzdržani, sprejeto 165 za, proti vzdržani, sprejeto 166 za, proti vzdržani, sprejeto 167 za, proti vzdržani, sprejeto 168 za, proti vzdržani, sprejeto 626 za, proti vzdržani, sprejeto 169 za, proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, 170 za proti vzdržani sprejeto, kompromis T za proti vzdržani sprejeto, 173 za proti vzdržani sprejeto, 174 za proti. Bomo preverili elektronsko 174, mislim, da je zavrneno, ampak nisem prepričan. Konec glasovanja? Ja, zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 629 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis V za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni V za, proti, vzdržani, sprejeto amandma. Torej, kar nekaj strani in prišli bo se do amandmaja 199 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis X za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis Y za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis Z za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis AA za proti vzdržani sprejeto, kompromis eh, AB kom, za proti vzdržani sprejeto, AC za proti vzdržani sprejeto, A, 221 za proti vzdržani sprejeto, 222 za proti vzdržani sprejeto, kompromis AD za proti vzdržani sprejeto, kompromis AE za proti vzdržani sprejeto, kompromis AF za proti vzdržani sprejeto, amandma 235 za proti vzdržani sprejeto. Ali glasujemo v sklopu? Je kdo proti? Ne? Dobro, potem pa glasujemo od 235. Dobro, dobro, dobro, ogovori. Bomo šli posebej. Against abstentions. Eh, za proti eh, eh, sprejeto 235 sprejeto 237 za 237. Preverjamo. Ne. Ponavljamo 237 za, za proti 237 preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno. Eh, no, sem eh, rekel, bi moralo biti zavrnjeno, to je seveda na pačem prevod iz italijanščine. Eh, konec glasovanja sprejeto. 238 za proti, vzdržani, sprejeto, 239 za, proti, vzdržani, sprejeto, 240 za, proti, vzdržani, sprejeto, 241 za, proti, vzdržani, sprejeto, 242 za, proti, vzdržani, sprejeto, 243 za, proti, vzdržani, sprejeto, 244 za, proti, vzdržani, sprejeto, 245 za proti, vzdržani sprejeto 246 za, proti, vzdržani sprejeto 247 za, proti, vzdržani sprejeto 248 za, proti, vzdržani sprejeto 249 za, proti, vzdržani sprejeto 250 za, proti, vzdržani sprejeto 251 za, proti, vzdržani sprejeto 252 za, proti vzdržani, sprejeto, 253 za, proti vzdržani, nisem videl. 53, glasujemo, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 254 za, proti vzdržani, sprejeto. 255 za, proti vzdržani zdržani, sprejeto 256 za, proti. Mislim, da je sprejeto, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 257 za proti vzdržani sprejeto 721 za proti vzdržani sprejeto 258 za proti vzdržani. Preverjamo, glasujemo. Ne, zavrnjeno je, zavrnjeno. Ni treba preverjati. Kompromis AG za, proti vzdržani sprejeto, kompromis AH za, proti vzdržani

Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 731 za. 733 eh, za. Proti. 733 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AI za proti vzdržani sprejeto. 267 eh, za proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Empel ena za proti Preverjamo impl ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis A je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis eh, AK za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AL za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AM za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis A na, za, proti, vzdržani, sprejeto, 280 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 282 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, preverili bomo, glasujemo. Thank you. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis AO za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AP za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AQ za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AR za proti vzdržani sprejeto. Predlog 302 za proti. Preverjamo. 302. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis AS. Kaj ne? AS za, proti, zdržani, sprejeto. 303. AT za, proti, zdržani, sprejeto, 308 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 309 za, proti, zdržani, zavrnjeno. AU za, proti, zdržani, sprejeto, AV za, proti, zdržani, sprejeto, 316 za proti, vzdržani, zavrnjeno 317 in 7 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 318, FAM 8 za, proti. mislim, da je večina to sprejela, 320 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 319 za, proti, preverjamo 319, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 321 za, proti, preverjamo 319 vzdržani, zavrnjeno, kompromis A, dvojni V za, proti, vzdržani, sprejeto, AX za, proti, vzdržani, sprejeto, 326 za, proti, vzdržani, preverjamo 326 in FAM 10 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis A, Y za, proti, vzdržani, sprejeto 328, oziroma AZ, AZ za, proti, vzdržani, sprejeto 330 za, proti, vzdržani, sprejeto MP12 za, proti, vzdržani, sprejeto 331 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 332 za proti. Zavrnjeno 333 za, proti vzdržani sprejeto 334 za, proti preverjamo 334. Ne? Zavrnjeno. Kompromis BA za, proti vzdržani sprejeto, kompromis BB za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 344 za, proti vzdržani zavrnjeno 345 za, proti vzdržani sprejeto 346 za, proti vzdržani zavrnjeno 347 za, brezpredmeten, se opravičujem, 348 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 349 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis BC za, proti, zdržani, sprejeto. BD za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis BE za, proti, zdržani, sprejeto. BF za, proti, zdržani, sprejeto, 366 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis BG za, proti vzdržani, sprejeto. 371 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis BH za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis BI za, proti vzdržani, sprejeto, 378 za, proti vzdržani, zavrnjeno 379 za, proti vzdržani, zavrnjeno MPL 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno 381 za, proti vzdržani, zavrnjeno 383 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis BJ za, proti vzdržani, sprejeto kompromis BK za, proti, stršani, sprejeto, oziroma 388 za, proti, stršani, zavrnjeno, MP17 za, proti, stršani, zavrnjeno, 26 za, proti, stršani, sprejeto, 389 in še dva identična za, proti, stršani vzdržani, zavrnjeno 392 za proti, vzdržani, zavrnjeno 27 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis BL za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis BM za proti, proti vzdržani, sprejeto. BN za proti, vzdržani, sprejeto predlog 4 in 104 za, proti, zdržani, zavrnjeno 405 za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeto, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 406 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno 31 za, proti vzdržani sprejeto 407 za, proti vzdržani, zavrnjeno 408 za, proti vzdržani sprejeto BU za, proti vzdržani sprejeto kompromis BP za, proti vzdržani sprejeto 417 za, proti, zdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis BK za proti vzdržani sprejeto. 422, 18 za, za, proti. Preverjamo. Glasujemo. koniec głosowania. Zawarniono kompromis BR za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 26-19 za, proti, zdržani, sprejeto. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis BS za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 39 eh, za, proti. Preverjamo 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa črtanje eh, naslednjega za, proti. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 in drugi za, proti, zdržani. ELS je za. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, sedaj pa glasujemo o besedilu v spremenjeni obliki. Po imensko glasovanje glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 47 eh, za, 3 proti 7 eh, vzdržanih, sedaj pa predlog resolucije, poimensko glasovanje, glasujemo. Eh, konec glasovanja. Spet velika večina. Beseda bi rad dal sedaj poročevalcu. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede odpiranja pogajanj bi predlagal, da se takoj lotimo pogajanj. Čakal sem, kakšna bo večina za besedilo in vi ste tudi povedali, da je to obsežna večina. Torej, na dveh podlagah bi odprli pogajanja in sicer Eh, besedilo je bilo prvotno predlagano pred dvema letoma in pol. Eh, obstaja splošni pristop sveta in tu je prišlo tudi do konsolidacije, zaščite eh, potrošniških pravic in tudi pokojninskih zavarovanj in zaradi tega mislim, da se moramo lotiti pogajanj. Sedanje predsedstvo Eh, želi tudi začeti pogajanja in mislim, da imamo tu zelo močno pozicijo, eh, ki jo lahko kot odbor predstavimo v trialogu. In kolegom torej predlagam mm, takojšen začetek pogajanj svetom. Predlog je jasen, o tem bomo sedaj glasovali. Potrebujemo eh, večino 31 poslancev se pravi, sedaj glasujemo o takojšnjem začetku trialoga. Elektronsko glasujemo, glasujemo torej. Je to poimensko? Konec glasovanja. Imamo veliko večino, 46 za, 7 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Aplaus. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil vsem kolegom poročevalcem v senci, ki so opravili odlično delo v zadnjih mesecih, zato da smo prišli do tega stališča in posebej bi se rad zahvalil našim kadrom, sekretarijatu za nasvete, zlasti pa seveda svojim sodelavcem in sodelavcem moje skupine ELS. Mislim, da smo eh, sedaj dobili dober rezultat, ki ga lahko predstavimo svetu. Hvala lepa. Hvala in tudi čestitke. Seveda tudi sekretarijatu, poročevalcem v senci za to široko večino. Sedaj pa naslednje eh, glasovanje, letno poročilo ECB. Eh, e Potrebujemo tu kako spremembo? Yes, we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote uh, ECB. Eh, sedaj lahko pač glasujemo o letnem poročilu ECB. Notis Marijas, eh, poročevalec. Poročevalec želi besedo. Prosim. Hvala lepa. Uh, imam naslednje opombe. Najprej. Na glasovalnem seznamu, ki smo ga prejeli, je nekaj točk, kjer ne, uh, niso zapisana navodila poročevalca. E, to te predloge smo razposlali s prvim seznamom za glasovanje v ponedeljek. E, kar pa zadeva alternativne kompromise, predlagam minus negativno glasovanje. Drugič. Imamo pač problem glede glasovanja in glasovalnih e, seznamov mi smo tu zaključili kar nekaj kompromisov. Imamo pa alternativne eh, kompromise ELS, SND in ALDE. V skladu eh, z glasovalnim seznamom je treba najprej glasovati o mojem predlogu. Vendar eh, najprej eh, je treba torej glasovati o predlogu poročevalca in eh, šele potem o alternativnem. Pre, kompromisnem predlogu. Torej, predlagam naslednje, da najprej glasujemo o kompromisnem predlogu poročevalca, če bo ta zavrnjen, potem pa alternativa. Potem pa še nekaj. To sem eh, že razposlal po elektronski pošti. Sekretarjat sem prosil za eh, določene kompromise. Eh, da bi o njih poimensko glasovali. Eh, o tem pa mora seveda odločiti večina. Torej, poimensko glasovanje in spremembe eh, vrstnega reda glasovanja so stvari, za katere se zauzemam. Thank you, Mr. Hvala lepa. Gospod eh, Balcah, eh, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Torej, moje mnenje je tu drugačno. Jaz mislim, da je treba najprej glasovati o tem, kar je najširše in ni tega avtomatizma, da se najprej glasuje o predlogih poročevalca. Treba je pač pogledati, kaj je širše. In mislim, da je tudi ta predlog za glasovanje zaradi tega korektan. Hvala lepa, strinjam se z gospodom Balcem. Najprej bomo pač tisto eh, glasovali, kar je širše. Za poimensko glasovanje pa mora 16. Uh, eh, članov zaprositi za to, toliko jih eh, še ni zaprosilo za poimensko glasovanje. Eh, torej, vi lahko seveda preverite in zelo k malu bomo ugotovili, eh, kakšna je situacija. To je zapisano pravilo. To je pravilo 208. Gospod Marijas. Hvala lepa. Glede prvega vprašanja, ali bomo najprej glasovali o kompromisu eh, poročevalca ali pa o alternativnem kompromisu. Ta logika, da se najprej glasuje o širšem, eh, mislim, da bi morali to preverjati po posameznih primerjih. Mislim, da bi morali o tem glasovati. In če kolegi ustrajajo na tem glasovalnem seznamu ali ne. In glede drugega pa bi morali tudi z glasovanjem ugotoviti, ali 15 kolegov podpira poimensko glasovanje. Mislim, da bi to lahko uredili z eh, glasovanjem. Uh, Hvala lepa. Jaz imam pravico, da odločim o tem in predlagam, da torej gremo po glasovalnem seznamu. Torej, kompromis A. Po delih prvi del kompromisa A za, proti, zdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani. Sprejeto alternativa B za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 63 z ustnim predlogom spremembe. Najprej ustni predlog spremembe za. Proti vzdržani sprejeto sedaj pa 65 za, proti vzdržani zavrnjeno, 66 za, proti vzdržani zavrnjeno, 68 za, proti vzdržani. Preverimo 68. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 69 za, proti, stršani, zavrnjeno. Kompromis C v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe oziroma alternativa D je umaknjena. Ehm, D eh, za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 87, dve strani naprej za proti vzdržani zavrnjeno. 88 za proti vzdržani zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 124 za, proti. Preverimo 124, glasujemo. v vtisk. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 126 e, za, proti vzdržani sprejeto, 127 za, proti vzdržani. Preverimo. Glasujemo. 127. Konec glasovanja. Zavadnjeno. Alternativa E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremeb 99 eh, za, torej 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 s ustnim predlogom spremembe. Najprej ustni predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. S tem je to že sprejeto, sedaj pa 104 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis F. Z ustnim predlogom spremembe, najprej ustni predlog spremembe za proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj kompromis brez ustnega predloga spremembe za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 147 za, proti vzdržani, zavrnjeno 148 za, proti vzdržani. zavrnjeno. Pa preverimo. Werner pravi, da moramo preveriti, torej bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 149, 150 za, proti, stršani, zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 151 za, proti. Preverimo 151, mislim, da je sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L za proti vzdržani sprejeto, 163 za proti vzdržani zavrnjeno, 164 za proti preverimo, 164 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 165 za proti zdržani, zavrnjeno 166 za, proti zdržani, zavrnjeno. Kompromis H eh, v delih, prvi del za, proti zdržani, sprejeto, drugi del za, proti zdržani, zavrnjeno. Eh, 14 prvotno besedilo za, proti vzdržani sprejeto, 173 za, proti vzdržani zavrnjeno, 174 eh, za, proti vzdržani. Preverili bomo 174. Ne vidim vaših rok. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 175 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis, novi kompromis 2, prvi del za ničarke, za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, 188 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno kompromis eh, i prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti preverjamo drugi del, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 193 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. 193. A draw, so rejected. Enako za in proti, to je zavrnjeno. Kompromis je za, proti, vzdržani, sprijeto. 197 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis k, za, proti, vzdržani, sprijeto. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 206 za, proti, preverjamo, 206, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 221 za, proti vzdržanje je sprijeto. Novi kompromis 3 za, proti vzdržanje je sprijeto. 213 za, proti vzdržanje je sprijeto. Kompromis L za, proti vzdržanje je sprijeto. Amadma 230, 231 za, proti vzdržanje je zavrnjeno preverjamo. Glasujte, prosim. Konec eh, glasovanja zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Slično besedilo za, proti. Za, proti. Bomo preverili prvotno besedilo. way too close that we're still okay, but is is broadly majority adopted. So Velika večina in sprejeto 233 in ostali za proti vzdržani sprejeto 236 za proti vzdržani zavrnjeno 237 za proti vzdržani sprejeto 238 za proti vzdržani. Sprijeto 239 za proti vzdržani. Sprijeto 241 za proti. Preverjamo 241 za oziroma glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 242 za proti vzdržani. Zavrnjeno 243 za proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis M za proti vzdržani. Sprijeto 253 za proti vzdržani. Zavrnjeno 254 za proti vzdržani. Sprijeto kompromis N z ustnim predlogom spremembe. Najprej ustni predlog za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis brez ustnega predloga s tem za, proti, vzdržani, sprejeto. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 270 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 271 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno, kompromis O z ustnim predlogom sprememb zelene, najprej ustni predlog, bude za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis P. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto, kompromis P. Kapu za proti vzdržanje sprejeto. Amadma 8 za proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis R za proti vzdržanje sprejeto. Amadma 16 za proti vzdržanje sprejeto. Amadma 17 za proti, proti. Preverjamo. Predstavitev 17. še vedno nekaj kolegov, ki morajo glasovati. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis s, za, proti, vzdržani, sprejeto. Alternativa C, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za. 29? A proti ste? No, mislil sem, da ste za. Je zavrnjeno. Se upravičujem, zavrnjeno. Ampak zdaj bomo preverili. Še malo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa 30, to je bil 29 za, proti vzdržani. Sprejeto, 31 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo? Ne, ni treba. Slišal sem ček. Sem že sanja. Alternativa F za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis U za proti vzdržani. Sprejeto. 58 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti vzdržani, sprejeto. Prvotno besedilo uvodna izjava H za, proti vzdržani, sprejeto. 39 za, proti vzdržani, sprejeto. 41 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis v za, proti, vzdržani, sprijeto. 45 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sklic je eno sprijeto, drugi sklic eh, za, proti, vzdržani, sprijeto, manjma ena za, proti. Preverjamo. Manjma ena. Glasujte, prosim. kreativne kombinacije. Konec glasovanja. Sprejeto. In rekli eh, sprotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto in zdaj pomensko glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujte, prosim. Vote is closed konec glasovanja. 38 za, 13 proti, 6 vzdržanih glasov, vključno z poročevalcem. Mislim, da sem moral to dodati. Čestitke političnim skupinam in poročevalcu. En za prizadevanje. Vsem je glasovanje zaključeno. Next meeting, Thursday 20. 28. in 20. januar ob 9. konec za danes.